So good morning everybody. Dobro jutro vsem. Izjemoma imamo zasedanje odbora za, pododbora za človekove pravice cel dan v sredo. Pripričana sem, da bomo imeli veliko obiskovalcev, vseeno pa vam sporočam, da imamo zelo pomembne točke na dnevnem redu. Predlagam, da sporočila predsednice obravnavamo kasneje. Imeli bomo tudi zanimivo predstavitev o razmerah v Burmi. Predtem pa bi sprejeli dnevni red. Dobro, dnevni red je sprejet. Toliko, da veste. Govorili bomo o poročilu gospe Andrikijene, o letnem poročilu o človekovih pravicah. Potem bomo pa imeli zelo zanimivo izmenjavo mnen z komisijo REKOM, to je regionalna komisija za iskanje in razkrivanje resnice. Popovdne pa bomo imeli predstavitev oboja proti nekaznovanju, primer Argentine. Številni obiskovalci pa se nam bodo oglasili v zvezi z zelo resnimi problemi na področju človekovih pravic. Zdaj pa prehajamo na četrto točko predstavitev o človekovih pravicah v Burmi, Mjanmaru, glede na parlamentarne volitve, ki bodo 7. novembra letos. Redno spremljamo razmere v Burmi. Omeniti pa moram, da sem govorila z gospo Eštenovo v zvezi z zasedanjem skupščine Združenih narodov, omenjam pa tudi resolucijo Evropskega parlamenta o Burmi, v kateri je zapisano, da mora Evropska unija podpirati resolucije skupščine Združenih narodov, ki bo omogočala vzpostavitev preiskovalne komisije za preučevanje kršitev človekovih pravic v Burmi, Mjanmaru, pa tudi v Severni Koreji. To torej še vedno poteka. Zdaj pa imam veliko veselje, da tukaj pozdravim tri zelo posebne goste. Povabila jih bom, da vsak spregovorijo za deset minut, na to pa se bo v razpravo vključila še komisija. Trije posebni gosti so gospod Ben Rogers, ki predstav, predstavlja vzhodno azijsko skupino organizacije Christian Solidarity Worldwide in si zelo prizadeva za človekove pravice. Je avtor knjige o Tan Šveju, vodi režima. Naziv knjige je Unmasking Burma's Tyrant. Prepričana sem, da si bomo številni želeli prebrati vašo knjigo po vaši predstavitvi. Druga je gospa Zoja Fam. Ona je mednarodna koordinatorka organizacije Burma Campaign UK, ima ključno vlogo pri zagovarjanju človekovih pravic ljudi v Burmi. Naši kolegi in kolegice jo poznajo že iz prejšnjih zasedanj, kajti z nami je bila lani. Tretja posebna gostja je gospa Debbie Stottert. Ona je koordinatorka alternativnega omrežja ASEAN o Burmi, je namestnica generalnega sekretarja eh, Zvezne mreže za človekove pravice. Omeniti pa želim, da bomo imeli naslednji teden v Bruslju vrh ASEANA, to bo 4. in 5. oktobra, če se ne motim. politične skupine želim povabiti, da od komisije in sveta zahtevajo izjavo na našem mini plenarnem zasedanju, ki bo takoj po srečanju ASEAN. Mislim, da bo to pravi čas, da slišimo, kakšni so bili sklepi Evropske unije v zvezi z vrhom ASEAN. Upam, da bodo politične skupine to sprejele in da bomo imeli možnost razpravljati tudi o resnih razmerah na področju človekovih pravic v državi Burmi oziroma Mjanmaru. Z nami pa je tudi Andreas List iz generalnega direktorata Relex za, v komisiji in prosila ga bom za besedo v imenu komisije. Z nami je pa tudi gospod Rogers, kako sem že povedala, zato mu dajem besedo. Izvolite. Is this you can hear me now? <laughs> Hvala lepa. Hvala za organizacijo te predstavitve. Čas je resnično kritičen za Burmo. Hvala vam tudi za priložnost, da spregovorim danes pred vami. Politične, humanitarne razmere in razmere na področju človekovih pravic so v Burmi že zelo dolgo katastrofalne, ampak v zadnjih treh letih, ko so se leta 2007 budistični menihi uprli, so razmere še slabše. Letos sem potoval na mejo med Tajsko in Burmo. To sem storil že večkrat. Srečal sem se z begunci Karen, ki so pobegnili iz države. Po noči smo potovali preko riževih pol, zato da smo prišli do taborišča. To smo morali storiti prikrito. Tam sem srečal moškega, katerega zgodba je tako simbolična za Burmo. Star je toliko kot jaz, 35. Obe nogi je izgubil zaradi eksplozije zemeljske mine, ko je v džungli iskal hrano. Bilo je temno, tajske oblasti so ga iskale in tudi burmska vojska ga je iskala. Povedal pa mi je, pobegniti sem moral že večkrat. Večkrat sem opravljal naloge za burmsko vojsko vojsko, bežal pa sem vse do sedaj. To je moje življenje. Burmo, v Burmi vlada eden najhujših di diktatorjev na svetu, to je general Tan Šve. On je glavna oseba knjige, ki ste omenili prej. V reviji je bil Tan Šve zapisan kot tretji najslabši diktator na svetu, po Kim Jong-ilu in Robertu Mugabeju. Je tiran, ki je že večkrat dokazal, da sploh nima nobenega sočutja do svojih ljudi. Njegov edini namen je ohraniti moč in zavarovati bogatstvo svoje družine. Svoje ljudi je pahnil v veliko trpljenje. Burmuj, vlada, vojska že od leta 1962, tam šve, se je povzpel po vojski, začel je kot poštni uslužbenec. Intelektualno je neizobražen, vendar ne smemo ga podcenjevati, da ni inteligenten. Večkrat se je že izkazal, da je zelo spreten, kajti z manipulacijo je prišel na oblast in tam tudi ostal. Njegovo vojaško ozadje je psihološko bojevanje, njegova taktika pa je deli in vlade to je uporabljal zelo učinkovito tako s svojimi nasprotniki v režimu, njegovimi nasprotniki v državi in tudi z mednarodno skupnostjo. Pod njegovim vodstvom je Burma postala najrevnejša, najbolj korumpirana država na svetu. Freedom House jo opisuje kot najslabšo od najslabših. Poleg tega, da ne tolerirajo nasprotnih mnen, Tanšve in drugi diktatorji vključujejo še druge vidike tiranskega režima. To se kaže v kampanji vojske proti civilistom v vzhodni Burmi, to so predvsem ljudje Karen. Posiljevanje uporabljajo kot vojno orožje. Prisilno delo je prav tako rutina. Ženske, otroci in starejši so večkrat podvrženi streljanju. Na enem obisku sem srečal žensko, katere moža so obglavili, sina neke ženske pa so obrezali in mu iztaknili očesa. Paščani so, se uporabljajo kot tarče za iskanje zem, zemeljskih min. Stanje je podobno kot v Darfurju. Pod Okrog pol milijona ljudi je notranje razseljenih, bežijo po džungli ali pa so nasilno preseljeni. Več sto tisoč jih je bilo prisiljenih zapustiti državo. Ko vojska napade vasi, pusti zemeljske mine na vhodu v vas, zato da se ljudje ne bi vrnili. To se je zgodilo v vzhodni Burmi pod vladavino Tang Shueja. Mednarodna skupnost je sklenila, da to predstavlja vojne zločine in zločine proti človeštvu. Posebni poročevalec Združenih narodov je prav tako sklenil prav to. V zahodni in severni Burmi režim Tan Šveja še vedno izvaja kršitve človekovih pravic proti etničnim prebivalcem. Lani sem se srečal z mlado žensko ljudstva Kačin, ki je bila brutalno posiljena in zadavljena strani dveh vojakov. Poskusili so jo ubiti, ampak je preživela. Srečal sem se z očividci, ki so v državi Čin pokazali, da morajo orati polja. Tudi posiljevanje in prisilno delo je dobro dokumentirano. Čeprav njegov režim zatira budiste, kako smo videli v uporu budistov leta 2007 in to se še vedno nadaljuje, Tanšve še vedno kaže, predsotke proti nebudističnim verskim manjšinam, še posebej kristijanom in muslimanom. Zlorablja vero za politične namene. V državi Čin so kristijani Čin bili prisiljeni podreti križe, ki so jih postavili kot simbol svoje vere. Prispevati pa so morali material in delo za izgradnjo budističnih templjev. Muslimani v Rohingji so tisti, ki jih najbolj preganjajo. Včeraj mislim, da če se ne motim, je ameriški kongres predstavil prvo resolucijo o stanju ljudstva Rohingja. Nimajo državljanstva, čeprav že več, dr več generacij živijo v Burmi. Zelo je omejeno njihovo gibanje, možnost sklepanja zakonske zveze, prav tako pa so podvrženi verski diskriminaciji. Srečal sem se z prebežniki iz burmske vojske, ki so to potrdili. En begunec, ki je tam živel, mi je povedal, mi smo ljudje, ki nas bodo kmalo iztrebili. Nekaj besed še o Tan Šveju. Zelo pomembno je, da mednarodna skupnost poskusi razumeti, s čim imamo upravka. Tan Šve ima patriarharni pogled, ki ga najbolje vidimo skozi njegove poglede do Aung San Suu Kyi, ki je prejela Nobelovo nagrado. Zaprta je bila skoraj 15 let v zadnjih 20 letih. Ni želel spregovoriti z njo in nekajkrat sta se sicer srečala, ampak njegov pristop je bil, da je ona mlajša ženska, zato nima nobene pravice, da ga kritizira. En tuj opazovalec, ki je bil na teh srečanjih, mi je povedal, da je bilo njegovo mnenje, da mora ona samo pripraviti čaj in spregovoriti o vremenu. Zato ni bilo nobenih rezultatov niti v teh poskusih dialoga. Tanšove sam sebe vidi kot sodobno različijo, različico burmskih bojnih kraljev. Napidal je glavno mesto po njegovem mestu in V prevodu to pomeni sedež kraljev. V stari Burmi so imeli kralji tradicijo graditi nove prestolnice, zato da je to njihova dediščina. To pomeni, da tam še ni človek, ki se bo prostovoljno odpovedal oblasti. Prav tako ni nekdo, s katerim bi se lahko razumno pogovarjali. Kot vojak razume samo en jezik, jezik sile. Bertil Lindner, ki je strokovnjak za Burmo, pove, naprimer, da nima smisla pričakovati kakršnega koli sodelovanja z režimom, kajti tako ne bomo nič spremenili ali sprožili proces demokratizacije. Tam šve je tiran in tirani se ne pogajajo o svojem propadu. Glede na to, lahko v nasprotju z mnenjem nekaterih analistov ugotovimo, da Tanšve in generali dejansko upoštevajo mednarodno mnenje in se odzivajo na pritisk. Neuspeh mednarodne politike je to, da pritisk ni bil ustrezno izvajen. Sodelovanje oziroma ukrepanje pa je bilo na nizki ravni in preveč mehko. Natančno usmerjeni ukrepi, ki bi prizadeli tam, kjer boli in ukrepanje na ravni združnih narodov, to potrebujemo. Kombinacijo političnih, diplomatskih in gospodarskih ukrepov, če bomo to ustrezno izvedli, potem bomo lahko dosegli željeni vpliv. Na koncu vam želim podati še štiri misli o tem, kaj mora storiti Evropska unija. Prvič, Evropa in Evropska unija mora kategorično zavrniti volitve, ki so laž v, in ki bodo laž v novembru, zato mora jasno povedati, da so te volitve oblikovane samo zato, da bi še naprej spodbudili vojaško vladavino in nimajo nobene legitimnosti oziroma verodostojnosti prav tako ne ponuja nobene možnosti za spremembo. Drugič, Evropska unija se mora braniti pritiska, da bi olajšala sankcije, dokler ne bo sprememb v Burmi. Trenutni ukrepi morajo veljati, dokler ne bomo dosegli jasnega napredka, vključno z izpustom političnih zapornikov in da bi nehali izvajati nasilje nad etničnimi civilisti. Zagotoviti moramo tripartitni dialog med režimom, demokracijo in etničnimi nacionalnostmi. Režim ne smemo nagraditi zaradi zločinov, zato moramo usmeriti na nje ciljno usmerjene sankcije. Evropska unija se mora proaktivno prizadevati za to, da bodo združeni narodi ponovno oživili dialog na visoki ravni, tako da bomo vzpostavili tripartitni dialog ter sprožili nacionalno spravo. In še moja zadnja priporočilo, in to je tisto priporočilo, za katerega upam, da bo sprožilo takošnje ukrepanje. Namreč Evropska unija mora podpirati pozive za to, da se nehajo kršitve človekovih pravic in vojnih zločinov. Več kot 12 držav je izrazilo podporo posebnemu poročevalcu in njegovim priporočilom Združenih narodov za to, da bi preiskovali zločine proti človeštvu, vključno z večjimi evropskimi državami ter Združeno državo Avstralijo in Kanado. Zagon je vedno večji. Evropski parlament je sam pozval, da se vzpostavi preiskovalna komisija. Sedaj pa je čas, da Evropska unija sama sledi zahtevi parlamenta ter doda svoj glas k vedno večjim pozivom, da se neha ozračene kaznovanosti v Burmi. Šele takrat bomo imeli možnost, da bo Tan Šve začutil motivacijo, da neha trpljenje, s katerim nadleguje svoje ljudi že tako dolgo. Upam, da bodo poslanci v tem parlamentu proaktivni pri tem, da bi pozivali druge institucije EU, še posebej visoko predstavnico, da podprete ukrepe. Hvala. Much, Rogers, the... Najlepša hvala, gospod Rogers, tudi za to predstavitev in za primere, ki ste jih navedli ob koncu predstavitve. Evropski parlament zagotovo želi, da bi Evropska unija podpirala to mednarodno preiskovalno komisijo, ki ste jo prej omenili. Morda nam bo tudi predstavnik sveta povedal kaj več v zvezi s tem, ali se kaj dogaja. Sedaj pa dajem besedo gospe Zoji Pam iz Burma Campaign iz Združenega kraljestva. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, da ste organizirali to srečanje. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da danes pregovorim. Gospa predsednica, tri leta so minila, odkar so se budistični menihi podali na ulice in zahtevali spremembe in konec vojaškega režima, zahtevali so človekove pravice in demokracijo. Budistični menihi so bili aretirani, številne so mučili, jih napadali, številni so danes zaprti ali pa se skrivajo. Da bi se izognili mednarodnemu pritisku, so se člani režima odločili, da organizirajo lažne volitve. Te volitve pa bodo utrdile ustavo, ki bo omogočila vojaško vladavino, kar pomeni, da ne bo več demokracije, da ne bo več resnične svobode za prebivalce v Burmi. S tem se ne bodo rešili problemi, s katerimi se sooča Burma. Aung San Suu Kyi, ki je tudi voditeljica tega odpora, je še vedno v hišnem priporu. V hišnem priporu je že skoraj 15 let. S tem pa se seveda krši mednarodno pravo. Skoraj 2200 političnih zapornikov v Burmi se sooča s eh, mučenjem, ni jim omogočeno zdravljenje, poslali so jih v oddaljene zapore, tako da jih tudi družinski člani ne morejo obiskovati. Glavna ob opozicijska stranka National League for Democracy ne sme delovati. Cenzura se povečuje, enako velja za zatiranje. Istočasno pa diktatorji kršijo sporazum o prekinitvi ognja, to pa bi lahko privedlo do hude humanitarne in človeške katastrofe v Burmi. Predsednik naj bi imel vojaško ozadje, vsaj tako zahteva ustava. On je tisti, ki bo določil ključne ministre na področju notranjih zadev obrambe in mejnih zadev. On bo tudi imel neposredne pravice, ko gre za odločanje o etnični raznolikosti. Volitve, gospe in gospodje, ne bodo samo še utrdile vojaške vladavine, temveč bodo tudi izbrisale vso etnično raznolikost v Burmi. Kakšen je bil odziv Evropske unije do sedaj? Evropske države so precej razdeljene glede tega, kaj storiti z Burmo. Nekatere države menijo, da so te volitve vredne obsojanja, zato ker so lažne, ker so sramota. To sicer cenimo, vendar nekatere evropske države menijo, da bodo te volitve vseeno prinesle spremembe, da bi se morali odreči sankcijam in začeti znova. Gospe in gospodje, naj vam povem, da dejansko ne prihaja do nobenih sprememb. Napadi na etnične manjšine se še naprej izvajajo, istočasno diktatorski režim v Burmi še naprej krši človekove pravice ljudi križajo, jih množično posiljujejo, ubijajo, celo obglavljajo jih in jih uporabljajo v prisilnem delu. Skratka, gre za vojne zločine. Gospe in gospodje, več kot 3500 vasi je bilo uničenih v zadnjih 15 letih in to velja samo za vzhodni del Burme. Civilisti so bili prisiljeni zbežati Več kot deset tisoč ljudi je moralo zbežati, tudi sama. Sem zbežala iz svoje dežele, vojaški režim pa je načrtno ciljal na civiliste. Gospa predsednica, v Burmi sem bila v začetku letošnjega leta. Srečala sem se z eno žensko, ki je bila stara 24 let, ko je morala nositi težko breme za vojaške enote. Po noči so jo skupinsko posiljevali tudi vojaki pravzaprav se je bila dolžna pridružiti vojaškemu režimu, za njih je morala nositi težko breme, po noči so jo posiljevali, ko jo je njen oče skušal obraniti, so ga ustrelili, ona in celotna družina pa so bili s tem obsojeni na beg za vse življenje. Gospen gospodje, srečala sem se tudi z družino, ki je ravno kar pobegnila pred bombardiranjem vojaških sil. ta otrok, sorobi mu, je bil s prijatelji v šoli in medtem, ko so se učili, so jih vojaki napadli z bombami. Ta fantek je bil ranjen in dva dni kasneje tudi umrl. Tudi ta dva dečka sta bila ranjena v tem istem napadu enote režima so seveda vedeli, kje se skrivajo civali, civilisti, vedeli so tudi, kje se nahaja šola, zato so tudi napadli z bombami in streljanjem do vas. Mubla je bila prisiljena nositi vojaško opremo in druge predmete za vojsko. To je jasen način, kako vojska v Bormi na deset tisoče ljudi izkorišča kot sužnje, kot uh, prisilno delovno silo. Moblo je na nek način pobegnila in se skrivala v džungli Bežni, kjer je bila tudi brez hrane in ni imela nobenega kraja, kamor bi se lahko zatekla. Režim v Burmi uporablja tudi otroke kot vojake. Ko sem bila na meji med Tajsko in Burmo, sem se srečala s tem otrokom vojakom. Rekel je, da je na poti k svojim starim staršem, vendar so ga na tej poti prestregli vojaki in mu dali na voljo dve možnosti, ali da se pridruži vojski ali pa gre v zapor. Seveda, kot otrok ni želel iti v zapor, zato se je pridružil vojski poslali so ga na tista območja, kjer živijo etnične manjšine, moral je požigati vasi, ubijati ljudi, vendar je fantek v drugem poskusu pobega dejansko tudi ušel. Grozilo pa mu je 40 let zapora. Gospe in gospodje, seveda cenimo, da je Evropski parlament v preteklosti že sprejel zelo odločne resolucije v zvezi z Burmo. Veseli smo tudi, da ste sprejeli resolucijo, v kateri ste pozvali Združene narode, da vzpostavi preiskovalno komisijo, ki bi se ukvarjala z zločini, ki jih je zagrešil diktatorski režim v Burmi. Resolucije Evropskega parlamenta in posebne od poslanca za človekove pravice niso bile dovolj. Evropska unija se je odločila, da ne bo podprla te preiskovalne komisije. Gospe in gospodje, volitve naj bi potekale 7. novembra, ampak te volitve ne bodo prinesle nobenih resničnih sprememb za prebivalce v Burmi, ne bodo prinesle tistih sprememb, ki si jih državljani želijo. Zato je skrajni čas, da Evropska unija in prostala mednarodna skupnost storita korak naprej. Želimo si, da bi Evropska unija uradno podprla komisijo, preiskovalno komisijo Združenih narodov za vojne zločine in zločine proti človečnosti, ki so jih zagrešili tisti, ki so na oblasti v Burmi. Skrajni čas je, da se tudi postavite v bran prebivalcem Burme. Evropska unija in mednarodna skupnost morata resnično razumeti, zakaj pravzaprav gre, kakšen je ta diktatorski režim v Burmi. Diktatorski režim sestavljajo vojaki, ne politiki. Vojaki pa niso diplomati. Ne bodo se odzivali na mehki pristop, kot ga naprimer zauzev ZN. Poleg tega smo bili v preteklih 20 letih priča več kot, več kot 40 obiskom predstavnikov Združenih narodov, vendar do demokratičnih sprememb v Burmi ni prišlo. Gospod in gospodje, Evropska unija pravzaprav počne enako in uh, ponavlja napako, ki so jo storili Združeni narodi. Če boste pošiljali samo svoje opazovalce in posebno od poslance stvari ne boste spremenili. V Burmi potrebujemo resnične spremembe. Mednarodna skupnost bi morala povečati svoj pritisk. Evropska unija ne bi smela sprostiti sankcij, če ne bo v Burmi prišlo do korenitih sprememb in reform. Gospodarski pritisk mora biti bolj ciljno usmerjen, poleg tega mora biti dopolnjen tudi s političnim pritiskom strani Evropske unije in mednarodne skupnosti. Gospe in gospodje, vemo, da bo režim organiziral volitve, po volitvah pa si želimo, da bi Evropska unija podprla dialog Združenih narodov na visoki ravni, ki smo ga ponovno oživili. Združeni narodi zahtevajo tristranski dialog v Burmi. Dialog s diktatorskim režimom in z demokratičnimi silami ter z izvoljenimi predstavniki v Burmi. Gospod in gospodje, Evropska unija in Združeni narodi se morajo pogovarjati tudi s predstavniki etničnih manjšin v Burmi. Evropska unija in Združeni narodi morajo vložiti več prizadevanj v to, da se bodo tudi predstavniki etničnih skupin lahko vključili v delovanje, poleg seveda demokratičnih predstavnikov in predstavnikov režima. Ljudje v Burmi živijo v revščini, živijo v grozljivih okoliščinah, zato bi Evropska komisija morala zagotoviti več humanitarne pomoči tudi čezmejno pomoč. 500 tisoč ljudi je notranje razseljenih in do teh ne moremo priti znotraj Burme, kajti diktatorski režim preprečuje možnost, da bi posredovali humanitarno pomoč. Zato bi morali to humanitarno pomoč posredovati preko meja z Indijo, Tajsko in drugimi sosednjimi državami. Gospe in gospodje, demokratično gibanje v Burmi si želi, da bi vzpostavili resnično, ne lažno demokracijo. Resnični tristranski dialog, ki ga podpirajo Evropska unija, ZDA in druge države. Upam, da bo Evropska unija podvojila svoja prizadevanja za to, da podpre odločitev Združenih narodov, da se končno začne ta tristranski dialog v Burmi. Poleg tega mora priti tudi do nacionalne sprave, ki bo potem privedla do demokracije in prinesla tisto, kar si prebivalci želijo. To pa je, da bi bili vsi enaki, ne glede na to, kateri etnični skupini pripadamo, v kaj verujemo in tako naprej še vedno računamo na pomoč Evropske unije in tudi mednarodne skupnosti. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa. Vsi v tej dvorani seveda podpira vašo zahtevo, da se Evropska unija odločno zauzame za to preiskavo, da podpre Združene narode. Hvala lepa tudi za naš predlog v zvezi s čezmeno pomočjo in tristranskim dialogom. Ob koncu bo seveda besedo dobila tudi Evropska komisija, ki se bo lahko odzvala na vse te zahteve in prošnje, ki so bile izražene zlasti v zvezi s tem, kaj se dogaja v generalni skupščini v tem trenutku, tudi v zvezi s tem, kakšne so zaveze Evropske unije. Predtem pa dajem besedo še gospe Debbie Stothard iz alternativne mreže ASEAN za Burmo. Izvolite. Thank you. Good morning. Um, I would like to preface uh, my. Hvala, dobro jutro. Naj začnem, dame in gospodje, s tem, da povem kot uh, eh, malezika, ki živim na tajskem in ki delam na področju Burme. Eh, lahko povem, da je zelo pomembno zavedati se, da vsakič, ko dosežemo nek politični napredek, neko zavezo k spoštovanju človekovim pravicam v Burmi in v ASEANu, se države ASEANa nekoliko omehčajo, ker gledajo v smeri Evrope. Če Evropa ne bo odločnejša, ASEAN ne bo naredil koraka naprej. Če bo Evropa pristopala eh, mehko, bo ASEAN še mehkejši. Skratka, mentaliteta vlad in njihova zavezanost človekovim pravicam in demokraciji v regiji pogosto ostaja v približno 65 odstotkih eh, odvisna od Evrope. Torej, če vi dajete manj, bojo tudi oni dali manj. Moje ključno sporočilo danes torej je, da poleg tega, da izpostavim resne probleme, ki jih eh, imamo v Burmi in ki se še eh, zaostrujejo, da moramo poleg tega razumeti tudi, da ne moremo in ne smemo Evropi dovoliti, da je izgovor za neukrepanje azijskih držav v Burmi. Zoja in Benoit sta že govorila o ustavi in o volitvah oziroma volilni zakonodaji. Naša analiza kaže, da volilna zakonodaja, izvedba volitev in ključne določbe ustave predstavljajo ključne razloge za ekonomsko, politično in siceršno krizo v Burmi, eh, tudi kot posledico človek, kršitev človekovih pravic in da se to lahko še intenzivira po 7. novembru. Mislim, da smo že bili priča res škandaloznim volilnim pravilom, ki zahtevajo od strank, da izključijo voditelje, ki so v zaporu, če želijo sodelovati kot stranke na volitvah. Prav tako zakonodaja preti z 20-letno zaporno kaznijo v primeru poskusa preprečevanja oziroma eh, omejevanja volitev in ljudje ne smejo na političnih eh, srečanjih in zborih niti nositi državne zastave. Tu na sliki vidimo ljudi, ki so bili izključeni iz volitev. Več kot 2000 političnih zapornikov je v Burmi in številni izmed njih bi bili zelo uspešni v politiki, če bi jim omogočili sodelovanje na volitvah. Tukaj vidi Kontun Uja, eh, voditelja ljudstva Šan, ki je že 19 let v zaporu, Buminju Ko, eh, je bil obsojen na 104 leta zapora januarja lansko leto, zato ker je delil letake o človekovih pravicah. Ta režim torej je resnično zavezan temu, da prepreči tem zapornikom volitve, ne le za časa njihovega življenja, ampak tudi v prihodnih življenjih očitnost, če pogledamo, kako dolge zaporne kazni jim izrekajo. Če pogledamo te številke tukaj, potem vidimo, da je bilo leta 1990 492 sedežev v parlamentu, zdaj, leta 2010, pa jih je še enkrat toliko, vendar zelo majhno majhen delež ljudi in strank sploh sme sodelovati na teh volitvah. Tako da to velja še posebej imeti v mislih, kajti zavedati se moramo, da je pravica ljudi do sodelovanja na volitvah, do izbire svoje vlade dejansko temeljna človekova pravica. In tukaj iz teh številk samih že vidimo, da temu pač ni tako, da pravica ljudi odločati, kdo naj jih zastopa, vsekakor predstavlja pravico, ki je močno, močno omejena v Burmi. Ne bom zdaj šla v podrobnosti določb ustave, ki povzročajo spore, ampak naj samo pokažem na zemljevidu, kje se nam lahko zgodi, da bo prišlo do sporov v prihodnjih 12 mesecih. To so skupine, ki se niso odrekle nadzoru nad svojimi oboroženimi silami kaj ti njihovim skupnostim odrekajo temeljne človekove eh, pravice in ne želijo izgubiti možnosti zaščititi svoje skupnosti pred kršitvami človekovih pravic. Če smo mislili, da bodo volitve zmanjšale kršitve človekovih pravic, potem eh, si kar pogledamo tole naslednjo karto oziroma naslednji zmljevit, ki kaže, da je 3000 vasem bilo enomogočeno sodelovati na volitvah. Volilna komisija je pred manj kot dvema tednoma razsodila, da 3414 vasi ne sme izpeljati volitev. In tu vidite, da ta zemljevid zelo zgovorno sovpada s prejšnjim eh, zemljevidom, kjer vidimo, visoko verjetnost spopadov v bližnji prihodnosti. Prejšnji teden je volilna komisija pripričala 14 kandidatom etničnih skupin, da bi sodelovali na volitvah, tako da vidimo, da se že omejuje sodelovanje etničnih eh, manjšin, ki so že tako ali tako eh, predmet zelo resnih eh, kršitev mednarodnega prava. Med marcem in avgustom letošnjega leta smo že dokumentirali vsaj 15 izvensodnih pobojev, sistematično uporabo prisilnega dela na področjih etničnih manjšin, prav tako je prišlo do prisilnih preselitev, ki jih je vodila vojska. Več kot 40 ljudi so eh, zaprli brez razloga, več kot 8 eh, primerov posilstev in sistematično eh, preganjanje Rahinga muslimanske skupnosti. Eh, V roki imam poročilo, ki sem ga ravno kar dobila, ki je bilo objavljeno v ponedeljek. Gre za poročilo o prisilnem novačenju otrok v vojsko v Južni Burmi v zadnjih nekaj mesecih. V Južni Burmi v, so v majhnem številu vasi med majem in avgustom vsaj 40 otrok nasilno vključili v vojsko v samo eni vasi so 40 civilistov prisilili, da vstopijo v vojaško milico. Od teh je bilo 14 otrok. V drugih delih Burme v zadnjih šest, šestih mesecih sta vsaj dva otroka prisilno vključili v vojsko in še en otrok, ki ni želel vstopiti v vojsko, je bil na koncu žrtev umora. Zato še enkrat podarjam, da zdaj, bolj kot kdajkoli prej, je resnično nujno, da Evropa obere trdno stališče v podporo človekovim pravicam in demokraciji. Če Evropa ne bo prevzela vodilne vloge in bo zauzela pasivno stališče, se nam lahko zgodi najhujši scenarij, ki ga številni predvidevamo, namreč okrepljen konflikt, vse več kršitev človekovih pravic in zločinov proti človeštvu in pa tudi možnost, da bo tako imenovani izvoljeni parlament v Burmi, ki ga seveda vodi vojska, dejansko podprl vojno in še več zločinov proti etničnim skupinam na obmejnih območjih. V najboljšem primeru lahko upamo na to, da se situacija ne bo spremenila. Kljub temu, da obstaja možnost, da bomo morda dobili kako peščico ljudi v parlamentu, ki bodo upali spregovoriti, ampak ne bodo mogli stvari spremeniti, razen če se njihov vpliv ne okrepi s pomočjo mednarodnega pritiska. Če želimo ljudi v Burmi spodbuditi k temu, da začnejo spodbijati vojaški režim, jih moramo dati, jim moramo dati ustrezno podporo in Evropa mora trdno zastopati svoje stališče glede človekovih pravic in demokracije v Burmi. Mislim torej, da bi lahko povedala še mnogo, ampak mislim, da sta kolega Rogers in kolegica Zoji povedala eh, že vse tisto, kar velja povedati. To so naša priporočila, to je tisto, kar Burma zdaj potrebuje in prav tako moramo zagotoviti to, da bodo žrtve zločinov proti človečnosti in žrtve vojnih zločinov v Burmi imeli pravico do resnice, do eh, pravice in tudi do vedenja, da je mednarodna skupnost nad vse zavezana temu, da se te pravice spoštujejo, še bolj pomembno pa je to, da ta vprašanja izpostavimo in da jih jemljemo resno, da bo tudi režim sam dojel, da ne sme več izvajati to vrstnih zločinov. Hvala lepa. Thank you very much, Mrs. Uh, Stottard. Hvala lepa, gospa Stoddard. Mislim, da smo slišali nekaj zelo jasnih priporočil in pa tudi zahtev naslovljenih na Evropsko unijo. Evropska komisija nam bo kaj malo na to tudi odgovorila. Predtem pa želim pozdraviti tukaj dve skupini. Vidim skupino tolmačev iz mednarodnih organizacij v zadnji vrsti. Vsekakor ste dobrodošli tukaj na našem zasedanju. vem, da prihajate iz pomembnih organizacij, kot so Svetovna zdravstvena organizacija, Svetovna banka, Američko znanje ministrstvo, Mednarodna organizacija dela in eh, Mednarodno sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji, tako da dobrodošli. Kar pa zadeva Burmo in Mjanmar, imamo tu tudi skupino aktivistov z področja človekovih pravic, ki gosti urad EU Burma in predstavnika te skupine bi prosila, če morda želi besedo za minuto ali dve. Ja? Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, ker ste nas povabili, da danes lahko spregovorimo tu. V veliko veselje nam je, da smo tu. Včeraj smo prispeli iz Mjanmara. Kolegi in jaz smo predstavniki organizacije civilne družbe, ki delujejo v Mjanmaru. Vem, da imam samo nekaj minut časa, zato bi rad eh, na hitro podal nekaj ključnih misli. Kljub temu, da nimamo urejene institucionalne strukture, pa je pomembno, da se burmanska družba ohrani tudi skozi civilno-družbene organizacije in skozi gibanje za človekove pravice. Zato moramo predvsem zagotavljati to, da bodo ljudi lahko sodelovali v teh, eh, v teh organizacijah, sključno, vključno z institucionalnim ustrojem od, zgora, od spodaj na vzgor, če želimo razviti demokracijo. Resnično opolnomočenje ljudi je tudi pomembno ni dovolj zgolj materialna pomoč, kajti ljudje morajo imeti zaupanje v to, da lahko sami oblikujejo svojo prihodnost. Če želijo Evropske agencije pomagati razvoju človekovih pravic v Mjanmarju, morajo podpreti tista gibanja, katerih namen je ravno to, da opolnomočijo ljudi. To so civilno-družbena gibanja, ki temelijo na civilno-družbenih vrednotah človekovih pravicah, demokraciji in ki bodo nekega dne zagotavljale kulturo miru in razvoja v Mjanmarju. Zdaj je pravi čas, da okrepimo podporo civilno družbi v Burmi. Podprite civilno družbo od spodaj na vzgor, ki razvija strukture od spodaj na vzgor, da se na ta način tudi izboljšajo odnosi med organizacijami civilne družbe in da se okrepijo možnosti za eh, srečevanja na ravni lokalnih skupnosti, da se opolnomočijo ženske, mlade in druge marginalizirane skupine, da se okrepi humanitarna pomoč in pobude za trajnostni razvoj. Podpora svobodnim, neodvisnim medijem, podpora človekovim pravicam in izobraževanju na tem področju, prav tako podpora javni mu sodelovanju in demokratični participaciji in pa nenasilni komunikaciji. Prav tako vas podbujamo, da nadaljujete z dialogom z oblastmi, da na ta način krepite pritisk na oblasti, da tolerirajo civilne družbene organizacije in nevladne organizacije. Nadaljevanje institucionalnih reform, eh, začetek reforme varnostnega sektorja, je tisto, kar je potrebno v Burmi izvesti, tako od spode na vzgor, kot od zgoraj na vzdol, da bi na ta način pripomogli k razvoju demokracije in človekovih pravic. Hvala lepa, hvala, ker ste prišli v Bruselj. Pripričana sem, da boste številni izmed vas sodelovali na eh, ljudskem forumu ASEN EU. Tudi to je sestavni del tega procesa in eh, morda bomo slišali tudi nekaj o tem, eh, kako menite, da bi lahko vprašanje borbe Mjanmara obravnavali v tem okviru. Zdaj pa mislim, da je čas, da damo besedo Evropski komisiji, Generalni direkciji za zunanje odnose. Izvolite. Gospod Gillespi, rade bi slišali, kako naj bi preizrečene zahteve oziroma prošnje tudi dejansko izvedli zdaj. Sploh, ko bomo imeli Evropsko službo za znanje delovanja in upamo, da bomo slišali enotno stališče EU, ne le stališče komisije. Eh, skratka, upamo, da bo to stališče tudi stališče visoke predstavnice, gospe Ešton, gospod Gillespi. Hvala lepa, gospa Hautala, za to povabilo, da danes tu spregovorim. Mislim, da je to zelo pravočasen dogodek. Ne bom podal komentarje k posameznim kršitem, kajti če pogledamo splošno eh, stanje gospodarstva, eh, podhranjenost otrok, neobstoj zdravstvene oskrbe in tako naprej in tako dalje, so stvari dovolj zgovorne. In eh, ni čudno, da je visoka predstavnica gospa Eštenova zelo zaskrbljena. Ne bom zdaj tukaj podal naše analize trenutnega stanja z področja volitev. Mislim, da je dovolj, če se pogledamo poročilo skupine prijateljev generalnega sekretarja Banki Muna, ki se je sestala pred nekaj dnevi. Eh, prihajajo iz držav ASEANA, Kitajska, Indija in eh, te države pravijo, da moramo pozitivno gledati na razmere, kajti eh, izrisuje se nekakšen proces sprememb, ampak eh, vendarle smo lahko razočarani. Tudi japonski predstavnik, ki je običajno dokaj zadržan, je vprašal, kako so lahko volitve vključujoče, če pa je večina opozicije tako ali tako v zaporu, vključno z Aung San Suu Kyi. Tako da, ko se zadeve pogledamo z tega vidika, je to dokaj streznitveno. Skratka, mislim, da smo že slišali nekaj o tem, kaj lahko pomenijo te volitve in kako lahko gledamo na te volitve. Najprej lahko fatalistično gledamo, da gre tukaj za eh, popolnoma podnarejene volitve in to na, to na ta način gleda kar nekaj organizacij. In to je mislim, tudi rezultat eh, razmišljanja Ankran Soči in njene stranke, ki se je odločila, da eh, volitev ne bo izpodbijala. Ampak kot veste, so tudi drugi, ki pravijo, da kljub eh, težavam, kljub zelo temačnim izgledom, negotovim izgledom, vendarle je pomembno, da poskusijo in da se stori vsaj nek napredek v sedanjih zelo težkih razmerah. Da bi je omenila, da tako na zadeve gledajo nekatere države članice, pomembne pa je to, da na ta način stvari vidijo nekateri posamezniki znotraj eh, Burme same, ne le civilno-družbene organizacije, ki jih je potrebno promovirati in podpirati, da bo to bilo rečeno, ampak po naših najnovejših podatkih približno 260 kandidatov, ki so kandidati recimo temo demokratičnih strank ali strank, ki niso pod nadzorom vojaške oblasti, približno 260 kandidatov zdaj. Eh, sodeluje v, v predvoljeni kampanji, seveda v zelo težkih razmerah. Ne le strošek registracije kandidatov, ampak tudi omejitve eh, volilne kampanje, kot je bilo rečeno, eh, so uveljavi in težko je voditi kampanjo v razmerah, ki, je, ki so tako močno oblikovane strani vojske. Ampak zdi se mi, da moramo tudi takšne ljudi podpreti. Napak bi bilo če bi menili, da je napak upoštevati njihova razmišljanja. In naša presoja je, da moramo storiti vse, kar le moramo, da podpremo tudi njihova prizadevanja v teh težkih razmerah. Po našem mnenju bi bilo škoda, če bi prišlo do nekega uh, spora med tistimi, ki pravijo, da je tako, tako nima smisla imati teh volitev uh, resno in tistimi, ki pravijo, da se vendarle splača poskusiti tisti znotraj države, ki želijo poskusiti eh, vendar doseči nekaj, eh, tiste je potrebno podpreti, ampak to ne pomeni, da ne bomo podprli tudi tistih eh, skupin, s katerimi že sodelujemo in ki jih podpiramo. Kajti, če pride do razkola med eh, temi organizacijami, bo to samo služilo vojaški hunti. Eh, Sveda bomo stvari spremljali, analizirali bomo, kakšen bo rezultat. To bo seveda trajalo nekaj časa menimo, da bo verjetno šele v začetku prihodnega leta možno pripraviti neko jasno oceno. Kot je Debi dejala, ne gre zgolj za to, da opozicijske stranke pridobijo 50 odstotkov sedeža v parlamentu, ampak je pomenilo, katere osebe bodo tiste, ki bodo na ključnih mestih v ministrstvih, v posameznih kabinetih in tudi kakšne eh, politike naj bi ta eh, tako imenovana civilna Eh, vlada izvajala, kako bodo stvari potekali na področju človekovih pravic, na področju upravljanja gospodarstva. To torej bo treba še videti. Če na zadeve gledamo nekoliko drugače, možnost sveda obstaja, da bo vlada po volitvah eh, omogočila boljši dostop človekoljubnim organizacijam, ki je zdaj dokaj omejen. Upamo, da se bo to torej odvilo nekoliko hitreje kot uh, sicer, ampak uh, bomo videli kar nekaj. Govornikov je namreč spregovorilo o državni humanitarni situaciji in o tem, da je potrebno zagotoviti pomoč ljudem. Eko bo v prihodnih tednih tudi opravil misijo v Burmi in v pogovorih z oblastmi bomo obravnavali tudi možnost boljšega dostopa do vzhodne Burme proti Tajski na območjih, do katerih prej nismo imeli dostopa. Dovolite, da se dotaknem tudi vprašanja preiskovalnega odbora. Aprila je svet ministrov ponovno obravnaval razmere v Burmi in Mjanmaru. In svet je obnovil podporo prizadevanjem banke Muna, še posebej pa je svet potrdil poročilo gospoda Kentane to, da ne bi bila Evropska unija dokaj medla glede tega vprašanja, moram zavrniti, ker človek, Evropska unija je vedno v, v vsakem formu, kjer je to le mogoče izpostavljala vprašanje človekovih pravic, tudi neposredno z romanskimi oblastmi. E, moja politična predstojnica Baronica Ešternova se je sestala z zadanjim ministrom v Madridu, maja prav tako to izpostavljamo s sosednjimi državami.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 nekaj pomenljivega vključili v izjave ministrov in pa predsednikov držav in vlad Evropske unije. Tako da vsekakor si močno prizadevamo, da bi dosegli kaj konkretnega na področju človekovih pravic. Kako zdaj stvari popeljati naprej? Mislim, da naši strokovnjaki iz področja človekovih pravic eh, v svetu in v komisiji so bili v stiku z nekaterimi izmed vas, kar zadeva vprašanje tega preiskovalnega odbora. Za nas je ključno vprašanje, kakšno realno spremembo to lahko povzroči na terenu. Sveda je lepo in prav, da dajemo neke eh, deklaratorne izjave, ampak vprašanje je, ali lahko storimo nekaj, kar bo resnično imelo uh, učinek na terenu. Tukaj ključnega pomena vprašanje časa, v katerem se izvajajo ukrepi, pa podpora posameznim skupnostim. Kitajska je jasno povedala, da ne bo podprla takšne pobude in ker Burma Mjanmar ni članica mednarodnega kazanskega sodišča, bo to treba izpostaviti tudi eh, v varnostnem svetu. Tako da ključno bo tudi zagotoviti podporo eh, ključnih akterjev. Tudi nekaj drugih dejavnikov je, ampak naj povem, da ne izključujemo te možnosti, prav tako ne ZDA naši nedavni stiki s Kurtom Campbellom so pokazali, da ZDA še ni sprejel nobene odločitve s tem v zvezi, čakajo pa na to, kaj se bo zgodilo v novembra in na tej podlagi se bodo odločili, kako naprej. Tako da se tudi ZDA na nek način spopada z vprašanjem, kdaj bi bil najboljši čas ukrepati, kako lahko zagotovimo zadostno podporo v varnostnem svetu, kar zadeva takšno vprašanje. Predvsem, pa moramo počakati na rezultat teh volitev in da vidimo, kaj bo nova vlada pripravljena storiti, če sploh kaj. Ampak eh, ostanite prepričani, da stvari vsekakor budno budno spremljamo. Če se smem dotakniti še nekaj eh, drugih vprašanj, ponoma se strinjam z Benom, kar zadeva to, da mora biti v ospredju OZN in eh, prizadevanja OZN. Angažma Kurta Kembla in pa dialog na visoki ravni, ki ga poskuša vzpostaviti Evropska unija in ki ga želimo še okrepiti, seveda ne nadomeščajo vloge OZN in to je treba razumeti kot nekaj, kar eh, deluje v podporo prizadevanjem OZN. Ob tem pa je treba povedati, da seveda želimo eh, jasn, jasno in eh, tudi trdno vlogo OZN, pa je treba paziti, da člani OZN na terenu ne dajo napačnih sporočil. UNESCO, na primer, v lokalnem tisku pravi, da pričakuje, da bodo po volitvah ustrezni pogoji, ki bodo omogočili pomoč in da bomo dobili tudi zavezo mjenmarskih oblasti, da bodo to pomoč omogočile. Kar zdeva sankcije, ni nekakršnega namena, da bi sankcije odpravili po teh volitvah sam osebno sem mnenja, da sploh ne bo govora o kakršnem koli spreminjanju skupnega stališča, preden ne dobimo preprečljivih dokazov, da se stvari odvijajo v pozitivno smer v Mjanmarju. Sankcije so tu in ostajajo in same volitve ne bodo avtomatično pomenile, da bo v Evropski uniji dovolj podpore za to, da se te sankcije omili, ne da bi to podkrepili še z pozitivnim razvojem dogodkov strani mjermarskih oblasti. To, kar pravi Debi v zvezi z ASEANom, to je morda nekaj, kar je se je ponesrečilo američanom. Namreč na začetku so dali sporočilo, da želijo biti nekoliko mehkejši v svojem pristopu. To so potem kasneje korigirali, ampak dve države ASEANa sta bili zelo zadovoljni, da da naj bi prišlo do sprostitve eh, ukrepov in mislim, da naše kolegi tukaj eh, razumejo, da je pomembno še naprej pritiskati na Singapur in na Tajsko v tej smeri, ker to so države, to sta državi, ki imata določene ekonomske interese v Mjanmaru in mislim, da to tudi pomeni, da imajo tam vpliv. Na prihodnih zasedanjih ASEAN-a, bomo podali kar nekaj jasnih sporočil glede tega, kaj pričakujemo od ASEAN-a, da stori v prihodnih še preostalih tednih predvoljena kampanja in kasneje. Gospa Hautela, mislim, da ste mi namenili kar veliko časa in uh, v luči tega bi s tem tudi zaključil. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Gillespie. Hvala lepa, gospod Gillespie. Spregovorili ste v imenu. Evropske unije. Mislim, da želimo imeti skupno zunanjo politiko Evropske unije. Še vedno pa slišimo, da imajo države članice različna mnenja. Vedno je nekoliko čudno, da ne slišimo imen držav članic, ki pripadajo različnim taborom. Škoda, da države članice ne upoštevajo, da si prizadevamo ustvariti skupno zonanjo politiko. Če je mogoče slišati, katera država zagovarja katero stališče, to bi bilo zelo korisno. Sedaj pa lahko dam besedo našim poslancem. Prvo na seznamu je gospa Gomez, potem pa še naslednji. Izvolite, gospa Gomez. Um, um, Hvala lepa, gospa predsednica. tudi sama lahko rečem, da si prizadevam za to, da bi Burmo uvrstili na dnevni red v zvezi z človekovimi pravicami. Leta 1988 sem si prizadevala za to, da bi imeli prvo pobudo Evropske skupnosti oziroma Evrope o Burmi. Takrat Evropske unije še ni bilo, vse od takrat pozorno spremljam in če je mogoče pri tem sodelujem, naprimer v varnostnem svetu, v Aziji leta 2002 mi je uspelo potovati po Burmi. Takrat so mi ljudje v Burmi še bolj prirasli k srcu, zelo so miroljubni, imajo zelo prijazen pristop k življenju. Videla pa sem tudi, kako brutalen je režim. Leta 2000 pa sem sodelovala v prvi konferenci, ki so organizirali Združeni narodi v Koreji o Burmi. Takrat so Združeni narodi prvič organizirali konferenco, bila je majhna, omejena, ampak potekala je v Aziji. v parlamentu, smo že sodelovali z varnostnim svetom. To delo nadaljuje parlament še sedaj. Vemo, kako katastrofalne so bile posledice orkana v Burmi in vojaška hunta je postopala resnično grozljivo. Svet pa se ni odzval. Evropska unija je dobra z besedami, ampak ukrepanje ji ne gre dobro od rok. Včasih tako močnih delitev med njeni držav članic ni bilo, sedaj pa imamo še te delitve. Razlaga za to seveda obstaja. To je Kitajska. Kitajska in še enkrat Kitajska. Ali želite vedeti, kdo je na kateri strani? Poglejte, kakšna je njihova politika v zvezi s Kitajsko, kajti Kitajska odloča v Burmi. Gospodarsko in politično podpirajo ta režim, zato je tukaj glavna Kitajska. Govorimo sicer o Burmi, ampak v osredju je Kitajska. Bila sem ena tistih, ki smo v prejšnjo resolucijo vključili potrebo potem, da bi še naprej spremljali priporočila posebnega poročevalca Združenih narodov o preiskovalnem odboru za vojne zločine. To je bilo priporočilo tudi prejšnjega poročevalca Združenih narodov. Nezaslišano je, da se ni zgodilo nič. Združeni narodi imajo odgovornost. Oni Evropska unija je v Združenih narodih posredovala za to, da je Mednarodno kazensko sodišče obtožilo Alba Širja. Tam smo prav tako imeli režim, ki ga Kitajska podpira, Evropska unija pa je storila to, kar je bilo treba. Evropska unija mora sedaj bolj kot kdajkoli prej sodelovati z američani in morali bi režim Tan Šveja in njegove vojaške hunte prepeljati pred sodišče. Seveda pa moramo se postaviti po robu Kitajski tukaj. Kitajska seveda skrbi za svoj ugled, kajti drugače ne bi dopustili prenos premjera Albaširja iz Varnostnega sveta mednarodnemu kazenskemu sodišču. Zahvaljujem se prejšnjim govornikom in strinjam se z njimi. ASEAN je zelo pomembna organizacija. Prepričana sem, da bo ASEAN vedno bolj medel kot Evropa in če že Evropska unija medla, potem bo ASEAN prav gotovo še bolj medel. ASEAN mora prevzeti svoje odgovornosti. Seveda predvsem, Indo predvsem Indonezija, kajti Indonezija je zelo pomembna v Aziji to je zelo pomembna demokratična država. Če bi ustrezno sodelovali v pogajanjih za Združenje narode in Združenimi državami, potem sem prepričana, da bi Indonezija bila prav tako bolj proaktivna. Tudi druge članice ASEAN-a bi se vključile v proces. Zelo sem zadovoljna, da je predstavnik komisije povedal, da ni nobenega govora o tem, da bi omilili sankcije. S tem sem zelo zadovoljna. Vidimo sicer, da sankcije ne delujejo, kajte nimamo politične volje, da bi se na politični ravni spopadli z režimom. To moramo storiti na ravni združnih narodov. Pristopiti moramo tudi z pravosodnega vidika. Po drugi strani bi Evropska unija morala biti učinkovitejša, izkoristiti mora vse svoje instrumente za zagotavljanje humanitarne pomoči, pomoči zagovornikom človekovih pravic. Vse instrumente moramo izkoristiti. Leta 2002 sem bila v Burmi, takrat sem videla, da se opozicija moti. Njihovo mnenje je bilo, da bi morali prekiniti vse stike na gospodarski ravni z Burmo. Mislim, da so se razmere spremenile. Gospodarski okvir bi morali izkoristiti za to, da preučimo vse možnosti za podporo ljudem v Burmi, vključno s tistimi, ki se pogumno borijo za demokracijo, pravico in človekove pravice. Če se bomo ukvarjali tudi z predstavniki etničnih manjšin, bo to zelo pomembno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Prodijo. Hvala lepa, gospod predsednica. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil vsem prejšnjim govornikom in predstavitvam. Mislim, da se bomo morali resno in odločno zauzeti za to vprašanje. Kajti znašli smo se pred zelo tragičnimi situacijami in razmerami. Vsa ta pričanja so v nas budila sočutje. Vemo, da si vsi želijo demokracije in svobode v Burmi, tako da izražam svojo solidarnost in tudi pripravljenost za sodelovanje neposredno ali posredno, da se odpravi ni trenutni položaj. Prej ste omenili, kolegica, odgovornost Kitajske. Gre pravzaprav za sistematično delovanje, ki je postalo celo neke vrste obsedenost Kitajske. Kitajska želi neposreden dostop do naravnih virov, kar pomeni, da bo Kitajska storila vse, kar lahko, da to doseže. Pravzaprav bo obrala vse bližnjice do teh naravnih virov in storila bo vse za to, da bo da podpre tudi diktatorske vlade. S tem si bo Kitajska precej olajšala pot do hitrega podpisa sporazumov, ki so v interesu Kitajske. Tu se poraja problem, ki bi ga rad izpostavil tudi v povezavi z eno drugo zadevo. Pojavlja se namreč eksplicitna zahteva potem, da se zagotovijo pravice ljudi v območju, kjer so, vsaj po mojih izkušnjah, naravni viri omejeni. Zato bi morali jasno izpostaviti to temeljno pravico in sicer enakopraven dostop do naravnih virov. Vse osebe, ki živijo trenutno na tem ozemlju in prihodne generacije bi morali imeti enakopraven dostop do naravnih verov. Zato se mi zdi, da bi ukrepanje v tej smeri lahko posredno ali neposredno ohranilo tudi možnost Burme, da slejko prej sama poskrbi za svoj demokratični in trajnostno vzdržni razvoj. Hvala. Thank you, Mr. Prodi. Hvala, gospod Prodi. Nihče od poslancev se ni več javil k besedi. Omeniti pa moram, da smo povabili predstavnike ASEANA. To je del naših prizadevanj, da se vključujemo tudi z geografskimi predstavniki problemov, s katerimi se soočamo, zato želim dati možnost našim trem posebnim gostom, da se odzovajo na to, kar smo slišali. Vsak tri minute, prosim. Evropski poslanci so podali določene predloge. Oni se že dlje časa ukvarjajo s tem. Slišali smo tudi mnenje Evropske unije, namreč da vaša stališča, vaše zahteve niso vedno jasne. Seveda lahko pokomentirate vse to. Omeniti pa želim, da smo slišali, da je, bilo, da je bila napaka, da smo poslali posebnega odposlanca gospoda Fasina v Burmo. Če bi več lahko povedali o tem, potem bi bilo to odlično. Najprej pa bo začel gospod Rogers. Well, thank you. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti za vse prispevke, ki smo jih slišali. Hvala tudi zagotovilo komisije, da sankcije ne bodo omiljene, dokler ne bo viden napredek. To prav gotovo pozdravljam. Želim pa se odzvati na nekaj točk, ki jih je predstavila komisija, če smem, kar zadeva priporočilo za to, da bi vzpostavili preiskovalno komisijo. Morda nisem slišal prav, ampak mislim, da je gospod Gillespi rekel, da bi zato potrebovali podporo Kitajske v varnostnem svetu Združenih narodov. Kolikor sam vem, je mogoče dobiti priporočilo za preiskovalno komisijo na Generalni skupščini Združenih narodov v okviru resolucije tam Kitajska ne bi mogla podati veta in Evropska unija bi lahko in bi prav gotovo morala to predlagati v resoluciji Generalne skupščine Združenih narodov. Nekaj še želim povedati v zvezi z volitvami. Gospod Gillespie je rekel, da bo Evropska unija počakala na rezultate volitev. Na določeni ravni je to razumljivo stališče, vendar. V Burmi potekajo specifične volitve. Sploh ni treba čakati na rezultate, kajti ustava iz leta 2008 in volilni zakonik letošnjega leta določa ta rezultat že vnaprej. Vojska ima 25 odstotkov sedežev, zagotovljena jim je nekaznovanost in izid je že jasen. Kakor je omenila Debbie Stotard, več etničnih skupin je že bilo izključenih iz volitev potreba potem, da bi čakali na rezultate volitev, po moje, ne vzdrži. Že sedaj bi lahko obsodili volitve. Hvala. Um, Hvala, gospod Rogers. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Že 20 let vidimo, da medel pristop Združenih narodov ni privedel do sprememb v Burmi, Evropska unija pa s pošiljanjem svojih odposlancev počne enako. Gospod Fasino je imel nalogo, da države ASEANA približa nalogi EU in da bi našli skupno stališče za Burmo. Namesto tega pa je Fasino EU približal. ASEANu. ASEAN pa ima zelo medlo politiko do diktatorskega režima v Burmi, zato to nič ne koristi. Potrebujemo združeno in dobro usklajeno ukrepanje na ravni združnih narodov, ki bo ukrepanje na visoki ravni, strateško usmerjeno in modro. Prisiliti moramo vse strani, da, se sede, da sedajo za pogajalsko mizo, vključno z stranko Aung San Suu Kyi in predstavniki etničnih manjšin v Burmi. Hvala. Hvala, sedaj pa gospa Stotard. Um. Hvala. Mislim, da m, mm, bodo določene zadeve zahtevale analizo po volitvah. Vseeno pa je na podlagi tega, kar smo danes slišali, jasno, kaj se bo v največji vrednosti zgodilo. Že sedaj moramo pripraviti temelje za ukrepanje potem. Ne moramo čakati, da se volitve zgodijo, kaj te ključna načela pravičnosti, človekovih pravic in demokracije so ogrožena. In še nekaj, Kitajska začenja občutiti enake bolečine kot ASEAN. Kaj se je ASEAN naučil z ukrepanjem v Burmi? Burmski Režim ni samo slab sovražnik, ampak je še slabši prijatelj Kitajska, čuti posledice brezpogojnega sodelovanja z Burmo. Imajo sicer resen obraz v javnosti, ampak jasno je, da sploh niso zadovoljni z nestabilnostjo v državi, kajti ta nestabilnost temelji na resnih mednarodnih zločinih vojaškega režima. Še naprej moramo pritiskati sedaj je čas, da smo pogumni in da se držimo načel. Živimo v razmerah, ko se stvari lahko spreminjajo. Celo najtrši kamen lahko razgradimo, če imamo za to prava sredstva. Hvala lepa, gospa Stotrd. Zanima me, ali bi Evropska unija želela spregovoriti, da se odzove, kajti več smo šli, slišali o teh medlih pristopih. Tudi nekaj komentarjev smo slišali o sankcijah. Zanima me, ali lahko kaj več poveste o tem. Hautala, thank you. Thank you Hvala, gospa Hautala. Nekaj kratkih pripomb, če smem. Kaj zadeva generalno skupščino? Da, o tem smo prav gotovo razmišljali. Pojavljajo pa se lahko tudi druge težave. Te težave bi lahko povzročile še poglobljeno krizo. Ampak zadeve so zapletene, ne bi se spuščal v to, nisem strokovnjak, ampak povem vam lahko, da to preučujemo in da imamo to v mislih. To je tekoč proces, smo v stiku z američani in drugimi zadevnimi državami v zvezi s tem. Kako ste sami povedali, to je nekaj, kar še poteka. Politve. lahko bi rekli, da volitve nikako ne bodo uspele, da so lažne, da se jih sploh ne smemo dotakniti. Če pa to storimo, potem spodkopljamo drugo stran, ki pravi, da so volitve težke, zahtevne, da jih nadzoruje vojska, ampak da vseeno nudijo nekaj možnosti. Zato ne želimo že vnaprej obsojati volitev. In še nekaj. Če se bo kaj dobrega zgodilo v smislu tega, da bi se pojavile kakšne osebnosti, ki bi bile bolj pripravljene sodelovati z svetom, potem bi bil to bolj organski proces, kot pa proces, ki bi temeljil na vojaški agendi. To se bo zgodilo čisto na ključno, če se bo. Ne vemo, kakšne osebnosti se bodo pojavile. To je še en pomislek. Torej, želimo videti, kaj se bo zgodilo. To bo trajalo samo nekaj mesecev, ne bo daleč v prihodnosti, mislim pa, da bi lahko predvsej dobro ocenili, kam stvari tečejo v začetku naslednjega leta. Mislim, da se tudi američani v veliki meri strinjajo z nami. V svojem prvem nagovoru nisem omenil gospoda Fasinoja. Opravlja izjemno delo, odkar ga je takratni visoki predstavnik Solana imenoval ohranja redne stike z državami ASEANA, Kitajsko, Indijo in drugimi državami v vzhodni in južni Aziji. Stike imamo z državami, s katerimi smo prej imeli stike samo na večjih srečanjih, on pa je vzpostavil reden, reden ritem stikov. Ne strinjam se, da je on prispeval k temu, da je ASEAN sprejel bolj medu pristop. Mislim, da se je to pojavilo takrat, ko so američani najavili, da bo Kurt Campbell prevzel vodilno mesto. Američani naj bi imeli bolj resen pristop. Potem, ko pa smo mi rekli, da želimo tudi stike na visoki ravni, je ASEAN to videl kot omiljenje našega pristopa. Tudi singapurski in tajski uradniki so mi to povedali nek določen občutek, da EU postaja vse bolj medla. Mislim, da tega ne smemo dovoliti in da jih moramo prepričati v nasprotno. V zvezi s Kitajsko želim povedati to. Ne želim precenjevati tega, da se kitajski Burma zdi vedno bolj problematična. Z različnih virov želimo oceniti, kakšni so bili obiski Tanšveja v kitajskem v zadnjih časih. Vemo, kakšni so interesi kitajske v Burmi, to so naložbeni interesi, plin, nafta in tako naprej. Poskrbeti pa želijo, da bo burmska vojska vprašanje na meji rešila tako, kot je treba. Kitajska pa, po mojem mnenju, še ni na tisti stopni, ko meni, da bi bilo dobro, če se reši vojaškega režima. Mislim, da je Kitajska s tem trenutno zadovoljna. Hvala, gospod Gillespie. Na kratko želim skleniti tole razpravo. Ne smemo polagati preveč upov v te volitve. To bi bila napaka. Zakaj parlament tako zahteva, da se vzpostavi preiskovalna komisija, ki bo neodvisna? Po našem mnenju mora vsak diktator na tem planetu vedeti, da bo prišel dan, ko se bodo morali zagovarjati za svoje dejanja. Vedno več držav se sicer še mora pridružiti mednarodnemu kazenskemu sodišču, in sprejeti to načelo odgovornosti. Vseeno pa mora Evropski parlament ostati trden in delati v luči tega načela grozljivosti, ki se dogajajo, kakor je podaril gospod Prodi, so resnično šokantne. Vedno znova slišimo zgodbe, ki jih preprosto ne bi smeli slišati. Hvala še enkrat vsem, gospod Rogers, hvala, da ste napovedali objav svoje knjige. Prepričana sem, da bomo številni želeli izvedeti pravo zgodbo o diktatorju Mjanmara. Hvala lepa. Predlagam, da na kratko podam sporočila predsednice. Tega nisem storila na začetku naše seje, potem pa bom predala besedo podpredsednici Andrikijene, ki bo podala uvodni nagor, potem pa bomo spregovorili o njenem letnem poročilu letno poročilo je strateški instrument za Evropski parlament, zato da vpliva na politiko Evropske unije na področju človekovih pravic. Na to pa bomo imeli razpravo o predstavnik, s predstavniki regionalne komisije za iskanje in razkrivanje resnice v nekdanji Jugoslaviji. Včeraj se je odbor za zonanje zadeve sestav in govoril z gospo Marsden, ki je posebna predstavnica Evropske unije v Sudanu. Imela sem priložnost srečati se z njo en dan prej. Navdušil, navdušila me je s svojimi spretnostmi in svojo zavezanostjo k temu, da zagotovi zavarovanje človekovih pravic in da bodo evropske delegacije to še okrepile. To so bile resnično dobre novice. Srečala sem se tudi z zagovorniki človekovih pravic, gospodom Agabom in Elgakom iz Sudana, ona dva sta na obisku v Evropski uniji in govorita z različnimi predstavniki. Tudi ona dva sta navdušena nad imenovanjem gospe Marsden kot posebne predstavnice za Sudan. Nekaj želim povedati tudi o Turkmenistanu. Vsi se zavedate, da Evropski parlament razpravlja o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom. Včeraj je odbor za zananje zadeve razpravljal o osnutku poročila gospe Nikolaj. Strinjali so se, da bi pododbor lahko temu namenil nekaj časa, preden bo odbor AFED poročilo sprejel. Namreč, da bi natančno preučili razmere na področju človekovih pravic in da bi preučili, kaj bo ta sporazum s Turkmenistanom naredil za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic. Zanima me, ali se strinjate, da bi organizirali predstavitev v zvezi s tem. To bi lahko imeli na naslednji seji 14. oktobra, če se seveda s tem strinja tudi poročevalka. Številni poslanci so izrazili mnenje, da si moramo podrobneje ogledati ta sporozum o partnerstvu in sodelovanju. To bo precedens. Precedens o tem, kako bo Evropski parlament razmišljal o možnosti spodbujanja človekovih pravic pri tem, da nadgradimo sodelovanje z nekaterimi državami, ki niso posebej bleščeče na področju človekovih pravic. Sedaj imamo možnost, da resno vplivamo na odločitev Evropskega parlamenta, kajti v skladu s postopkom soglasja bo moral Evropski parlament to potrditi. Gospod Albertini se je strinjal s tem, da naš pododbor to preuči. Omeniti želim tudi dejstvo, da so me povabili na odbor za človekove pravice in pravne zadeve v svetu Evrope. To je bilo v Tbilisiju, v Gruziji, vedno bolj sem mnenja, da moramo tesneje sodelovati z odbori parlamentarne skupščine. Govorila sem z gospodom Dick Martijem, ki v tistem odboru opravlja izjemno delo o večjih vprašanjih, naprimer o izročitvah CIE ter o pomankanju pravnih sredstev za kršitve človekovih pravic v Severnem Kaukazu, zato imamo več razlogov, da ga povabimo v naš pododbor. Predstaviti sem vam želela tudi zamisel, da bi nekoč lahko imeli skupno zasedanje s tem odborom. Ukvarjamo se namreč s podobnimi vprašanji. Vsaj v veliki meri. Povedati vam želim tudi, da se je svet Evrope obrnil k nam in nas prosil za podporo pri skupnem akcijskem načrtu v zvezi z vprašanji Romov v Evropski uniji. Kolikor vem, komisarka Redingova podpira to zamisel o sodelovanju. Zavedati se moramo, da je to vprašanje, kjer ima svetu Evrope veliko znanja, zato bi bilo dobro, če bi cenili njihovo delo in sodelovali z njimi, zato da rešimo probleme. Sedaj pa dajem besedo podpredsednici Andrikijene, da nadaljuje z sporočili predsedujoče. Hvala lepa, gospa predsednica. Opozoriti vas želim na primer gospoda Abderima, on je sin Rebija Aktirja, ki je v ujgurski regiji priprčijo od leta 2006, mučijo ga in zlorabljajo v priprtju. Več neodvisnih virov na kitajskem je potrdilo, da je Abdirim resno bovn in da se sooča s psihološko in fizično travmo oblasti v zaporu naj ne bi upoštevali tega, kaj se z njim dogaja v zaporu, ni dobil zdravstvene oskrbe, ki jo potrebuje. Če se bodo stvari nadaljevale, se boji za svoje življenje. Zato mislim, da bi morali nemudoma ukrepati, zato da kitajske oblasti pozovemo, da gospod Abderin ne bo več mučen ali zlorabljen v zaporu in zato, da se mu zagotovi ustresna zdravstvena oskrba ali vsaj obisk zdravnika. Hvala, gospod Andrikene. Mislim, da lahko pripravimo pismo veleposlaniku na podlagi tega, kar je povedala gospod Andrikene. Vam želim povedati, da sem o gospe Kadir videla lep dokumentarec. Ona je predsednica svetovnega kongresa Ujgurov. Ta dokumentarec smo videli na mednarodnem festivalu dokumentarnih filmov v Biškeku prejšnji teden. Predstava pa je bila prekinjena, kajdi varnostne sile v Kirgiziji so bile mnenja, da ni primerno, da se to prikazuje. Cenzura je torej bila, ampak vseeno sem film videla, ne sicer v Biškeku, ampak doma. Zelo dober dokumentarec je, to je izjemna ženska, ki je bila tudi v naši sredi. Pripričana sem, da bomo o tem še spregovorili. Mislim pa, da je sedaj čas, da damo besedo gospodu Rinaldiju. Uh, Hvala. V zvezi z Ujguri želim povedati, kakor verjetno veste, Svetovni kongres Ujgurov je, je imenoval stalno predstavništvo v Bruslju. Nekateri smo se s tem predstavnikom že srečali in morda bi bilo dobro, da bi ga povabili sem, da bi nam podal kratko predstavitev na enem od sej pododbora. Povedati sem pa želel nekaj v zvezi z to pobudo o Turkmenistanu. Vedno se pritožujemo, da nimamo dejanskih orodij za to, da bi izvajali politike človekovih pravic. Sporazum in postopki za to, da lahko ustavimo ali potrdimo sporazum, so resnično tisti instrument, ki ga imamo. Zato moramo biti zelo previdni. Mislim, da bi predstavitev lahko bila pomembna vplivala bi lahko na postopek odločanja parlamenta, veliko bo odvisno tudi od strokovnjakov, ki jih bomo povabili. Dobro je, če sodelujemo z poročevalcem oziroma poročevalko, povabili pa bi lahko tudi delegacijo južnoazijskih držav. Obenem pa bi bilo dobro, da bi govornikom in strokovnjakom, ki jih povabimo tako iz komisije in neodvisnih organizacij, dali nalogo, da nam predstavijo svojo oceno, ali se, so se razmere v Turkmenistanu kaj izboljšale in ali se bodo izboljšale razmere na področju človekovih pravic, če potrdimo ta sporazum. Lahko bi si prizadevali izpogajati načrt v Turkmenistanu o notranjih reformah in potem potrditi sporazum v nekem določenem času, če bi nam to uspelo doseči, če bi imeli dejanske elemente v eni ali drugi smeri, potem bi to resnično lahko bilo zelo korisno za nas. Hvala. Hvala lepa za vašo pripravljenost, gospod Rinaldi. Upam, da bomo 14. oktober res lahko organizirali to javno predstavitev. Računam tudi na vas. Če imate kakšen predlog, glede govornikov povejte, vendar nimamo na voljo veliko finančnih sredstev za to, da bi plačali potne stroške in tako naprej, kaj ti gre za ad hoc javno predstavitev. Sedaj pa se mi zdi, da je čas, da se lotimo pete točke na dnevnem redu, letno poročilo o človekovih pravicah v svetu v letu 2009 in politike Evropske unije na tem področju. Poročevalka je podpredsednica Lajma Andrikjene ki je tudi pripravila osnutek poročila. To je ena od priložnosti, ki jih imamo, da vplivamo na prihodnjo politiko Evropske unije v zvezi s človekovimi pravicami. Ta politika se trenutno na novo oblikuje tudi zaradi institucionalnih sprememb. Gospod Andrikine. Hvala lepa. Bom govorila o svojem maternem jeziku. E, gerbimi kolegos.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 Oh. Well, I've been told that uh, no Danes ni na voljo tolmačenja v litovski jezik, tako da nažalost ne morete govoriti maternega jezika. Res mi je žal, ampak kaj naj zdaj? Okay, so, uh, we'll sort this out with the services and we'll have... Se bomo pogovorili z uh, odgovornimi službami. Se upravičujem, gospod Andrikjene ne govorim angliško. Zelo mi je žal, ampak nadaljevati boste morali v angliščini. <laughs> So, eh, dear colleagues, uh, uh, since last Friday... Kolegice in kolegi, od petka imate na voljo osnutek poročila. Na žalost je v angliščini. Do sredine prihodnega tedna pa bo ta osnutek poročila v vseh uradnih jezikih Evropske unije tudi na razpolago. Rok za vlaganje predlogov sprememb je 7. oktober, to je do petka prihodni teden. V razširjenem predsedstvu so mi še pred poletnimi počitnicami dali možnost, da podaljšamo eh, rok za uložitev predlogov sprememb, zato da bi se vsi lahko bolje pripravili. Prosim vas pa še enkrat, da ta rok podaljšate. Rok za uložitev predlogov sprememb bi moral biti ne petek, ampak ponedeljek, 11. oktober. back to this issue yes. after the presentation of the All draft right. report, please. Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu, o katerem razpravljamo danes in ki nam ga je predstavila komisija skupaj s svetom, je enajstoletno poročilo. svet in komisija sta se obrnila tudi na parlament. Parlament sicer ima splošni pregled na področju človekovih pravic in demokracije. Kot rečeno, gre za 11. poročilo. Na tem področju smo dosegli precejšen napredek. ali smo se uspeli hitreje odzivati na kršitve človekovih pravic v tretjih državah, smo postali res bolj učinkoviti. Bistvo vseh teh poročil je to, da se stvari raziščajo, da se poda ocena pri določenih specifičnih zadevah in vprašanjih pa je treba ponuditi tudi konstruktivno kritiko. Evropska unija je storila precej na področju varovanja človekovih pravic in demokracije, ampak vseeno je treba biti tudi kritičen do delovanja Evropske unije in v zvezi s tem predlagati tudi ustrezne spremembe. Kot veste, 1. decembra Lani začela veljati tudi Lizbonska pogodba. Priprave na Lizbonsko pogodbo so zelo dolgo potekale. Lizbonska pogodba navaja, da je Evropska unija enotna pravna entiteta, da je pravzaprav Evropska unija dobila svojo pravno osebnost z Lizbonsko pogodbo. To je zelo pomembno, ko govorimo o pristopu Evropske konvencije o človekovih pravicah, ko gre za vzpostavljanje odnosov, ko gre za podpisovanje pravnih aktov in preverjanje le teh tudi strani sodišča za človekove pravice. Kakšen pa je sam kontekst? To letno poročilo se nanaša na obdobje od 1. julija 2008 do konca leta 2009. Prvo, kar mi pade na pamet, ko pomislim na to obdobje, je ubijanje novinarjev, naprimer v Rusiji, v Mehiki. Pomislim tudi na preganjanje borcev za človekove pravice na Kubi, v Belorusiji, na Kitajskem, kršenje človekovih pravic in ženskih pravic v Afganistanu, v Iranu in kot smo danes slišali tudi v Burmi. Nagrada Saharova je prav tako zelo očiten primer tega, da se dogajajo kršitve človekovih pravic. Vsako leto imamo precej obsežen seznam kandidatov za nagrado Saharova, vemo pa, da bi na ta seznam lahko vrstili še številne druge. Nažalost ne moremo uvrstiti na seznam vseh tistih, ki so se žrtvovali marsičemu za to, da so branili pravice drugih. Nažalost lahko podelimo samo eno nagrado Saharova za svobodo razmišljanja in mišljenja. Resne kršitve človekovih pravic se dogajajo posod po svetu, zato bi morali najti način, kako se tega problema lotiti. Mi v Evropski uniji prav tako nismo popolni. Tudi mi imamo svoje težave, povezane s ksenofobijo, s homofobijo. Imamo številne druge težave, zato ne smemo uporabljati dvojnih standardov, ene zase in druge za tiste, ki so izvan Evropske unije. Najprej moramo pomesti pred svojim pragom, šele zatem lahko drugim narekujemo, kako najbolj se borijo za človekove pravice in kako naj okrepijo demokracijo. Ko sem pripravljala to svoje poročilo o človekovih pravicah in demokraciji, sem upoštevala tudi izzive, ki jih prinaša globalizacija med te izzive uvrščam tudi boj proti mednarodnemu terorizmu. Mednarodni terorizem in boj proti terorizmu sta dva razloga, zaradi katerih moramo najti nove rešitve, s katerimi bomo zagotavljali človekove pravice in svoboščine, s katerimi bomo zagotavljali varnost prebivalcev in istočasno ne kršili človekovih pravic. Velik izziv je tudi ta svetovna finančna in gospodarska kriza. Na milijone ljudi je utrpelo škodo zaradi te krize. Tudi tu moramo najti nek način, kako se soočiti s tem izzivom, kako zagotoviti temeljne pravice vseh tistih ljudi, ki jih je kriza prizadela. Tretji izziv je povezan s podnebnimi spremembami, to omenjam tudi v svojem poročilu. Podnebne spremembe imajo dolgotrajne posledice in učinke tudi na stanje človekovih pravic, predvsem v najbolj ranljivih družbenih skupinah v mnogih državah. V mislih imam predvsem prvotne prebivalce v nekaterih državah. Pojavljajo se tudi relativno nove oblike kršenja človekovih pravic. V mislih imam predvsem cenzuro na internetu. Omenjali ste Ujgure. Julija 2009 je prišlo do blokiranja interneta na kitajskem in tisti blogeri, ki so skušali posredovati informacijo v zvezi s tem, kaj se dogaja na kitajskem, so bili obsojeni na dosmrtni zapor. Tudi nekatere ženske so bile obsojene doživljensko. To so torej te nove oblike kršenja človekovih pravic. V mislih imam tudi sodobne tehnologije, ki se jih lahko v ta namen zlorabi. To je torej okvir, znotraj katerega delujemo in znotraj katerega se moramo lotiti kršenja človekovih pravic. Ko sem pripravljala to poročilo, sem upoštevala tudi določena načela. 12 poglavij je v tem poročilu oziroma 12 ločenih delov. Prvi del se nanaša na letno poročilo Evropske unije o človekovih pravicah, potem omenja v naslednjem delu poročila o mednarodnih forumih, o dejavnostih, ki jih Evropska unija izvaja v okviru teh forumov. Potem imamo še ločeno poglavje, v katerem govorim o svetu za človekove pravice pri Združenih narodih in kaj Evropska unija počne v tem okviru. Govorim tudi o smernicah Evropske unije za človekove pravice. Obravnavam tudi druga ločena vprašanja, naprimer smrtno kazen, nasilje nad ženskami, mučenje, borce za človekove pravice, klauzule o človekovih pravicah v trgovinskih sporazumih. Omenjam tudi krepitev demokracije v zunanjih odnosih in tako naprej. Sama prihajam iz skupine Evropske ljudske stranke, kot veste, zato je to vprašanje zame zelo pomembno. Poleg tega je zame zelo pomembno tudi vprašanje svobode veroizpovedi in prepričanja. V poročilu to tematiko obravnavam v ločenem poglavju in računam tudi na vašo podporo. Ta osnutek poročila je nažalost prekratek, da bi vano vrstila vse vaše predloge, vse vaše pripombe. Se pa res veselim vseh predlogov, ki jih imate. Razmišljala sem o tem, ali bi morali morda s prstom pokazati na določene države in jih osramotiti, predvsem tiste, kjer prihaja do očitnih in resnih kršitev človekovih pravic, kjer gre za jasno kršenje človekovih pravic. V preteklosti se spominjam, da je Evropski parlament sprejemal resolucije in letna poročila, v katerih smo imeli ločena poglavja o posameznih regijah ali pa celo o posameznih državah, Kitajsko smo omenjali Rusijo in tako naprej. V svojem poročilu sem se odločila, da ne bom neposredno nikogar imenovala in sramotila, niti se nisem odločila za geografski pristop. Vseeno pa omenjam specifične države, kjer prihaja do res očitnih kršitev človekovih pravic. Toliko z moje strani, to je vse, kar sem vam želela povedati za uvod v razpravo. Se pa že veselim tudi vaših pripomb. Z veseljem pa bom odgovorila tudi na vaše kritične pripombe ali pa predloge. Hvala. Uh, Hvala lepa, Lajma. Nisem presenečena nad tem, da si izozela tako sistematičen pristop, da si vključila vsa ključna vprašanja pri katerih bi lahko sodelovali in ki bi jih morali omenjati tudi v prihodni strategiji Evropske unije za človekove pravice. Kot si rekla že sama, nekaj prostora je še za to, da politične skupine in poslanke in poslanci predstavijo svoje predloge. Moram reči, da mi je sama struktura poročila res všeč. Odpiram razpravo, kar nekaj se vas je javilo k besedi. Howitt, Mr. Prodi, Mrs. Kiel Nielsen, Mrs. Gall and Mrs. Vergia. So we give the floor first to Mr. Howitt. Gospod Howitt, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Vedno nas v parlamentu nekoliko zaustavijo procesi. Moram pa res reči, da je šokantno, da podpredsednica in poročevalka za temo, ki je že dolgo na dnevnem redu, nima možnosti spregovoriti v svojem maternem jeziku. To je res velika sramota, nedopustno in resnično. Gospa je bila veliko dušna, da je spregovorila v angleščini. Njena angleščina je po mojem mnenju izvrstna, ampak gospa Andrikina ima pravico, da govori v svojem maternem jeziku. Kolikor vem, boste podali pripombe tudi ob koncu. Exactly, To je najbolj pomembno poročilo v letošnjem letu. Da bo to poročilo na voljo v vseh jezikih šele v sredini prihodnega tedna, rok za vložitev predloga sprememb pa je naslednji petek oziroma, če se bo dalo, naslednji ponedeljek, je res sramotno in nezaslišano. Zagotovo se boste v predsedstvu pogovorili o tem, ampak eh, gospa predsednica sama imate proste roke glede tega. Kakšno je vaše mnenje? Zagotovo pa bom sam v imenu skupine povedal, da rok za vlaganje predlogov sprememb ni dovolj dolg. Dobro, če se lotim sedaj še samega poročila. Kolegica Andrikine je izvrstna. Kolegica, že dolgo z njo sodelujemo v odboru, opravila je odlično delo, za katerega ji seveda čestitam. To poročilo je odlična podlaga za nadaljne delo. V pododboru smo skozi leta skušali vzpostaviti nek tematski pristop do priprave tega poročila. V poročilu se raje osredotočamo na to, kaj Evropska unija počne na področju človekovih pravic. Nismo se odločili za pristop, v okviru katerega bi se izpostavljale samo določene države. Vsako leto res prihaja do kršitev človekovih pravic v državah, ki jih omenja. Tako da se mi zdi, da sicer ima prav, da te države omenja, vseeno pa ne bi smeli preveč s prstom kazati na njih, zauzeti bi morali pristop, ki ga je poročevalka opisala. Ne bi smeli opraviti analize posameznih držav v tem poročilu. Vedno svetu in visoki predstavnici sporočamo, da si želimo imeti kot Evropska unija na voljo seznam držav, kjer kršijo človekove pravice, kot ga imajo v ZDA, kot ga imajo v Združenem kraljestvu. S tem se lahko dejansko izvede tudi pritisk potem na te države. S tem bomo tudi poskrbeli za boljše spodbujanje človekovih pravic drugot po svetu. V tem poročilu se strinjam z večino, tako da lahko izpostavim samo nekaj tem. Od švedskega predsedstva naprej je prišlo do zmanjšane preglednosti, zato se mi zdi, da bi morali poročevalko podpreti v zvezi z njenimi predlogi glede preglednosti. Potem mednarodno humanitarno pravo omenjate v poročilu, strinjam se s tem, kar ste zapisali v zvezi s tem. Enako velja tudi za prednostne naloge posameznih predsedstv v omenjenem obdobju. Borili smo se proti nasilju nad ženskami in otroki. Strinjam se s tem, kar poročevalka navaja v zvezi s smernicami glede mučenja, glede borcev za človekove pravice. Mislim pa, da bi bilo zelo koristno, če bi dodali še kakšno pripombo v zvezi s tem, kako poteka izvajanje. Ne vem, ali bo komisija ob koncu tudi kaj povedala, ampak kolikor vem, ni prišlo do kakšnega sistematičnega usposabljanja uradnikov glede smernic. Tako da preden uložim predlog spremembe, me prosim popravite, če se motim. Vendar je to res pomembno vprašanje in res bi morali preveriti, kaj se je dogajalo v preteklosti. Strinjam se s poročevalko tudi glede tega, da je treba vključiti klauzulo o človekovih pravicah o, v nove sporazume, da je treba vzpostaviti tudi dialog o človekovih pravicah. V program EHDR smo vključili tudi dialog s ostalimi parlamenti v zvezi s tem. Glede dialoga o človekovih pravicah pa moram reči, da je bil ta dialog kakovosten, ne samo pogosto uporabljen in bi vas rad opozoril tudi na to. Nažalost pa se ne strinjam s tem glede sistema GSP. To, kar se dogaja na Šrilanki, je precedenčni primer, vendar se mi zdi, da GSP plus ne deluje pregledno in res ne moremo izraziti zadovoljstva s tem sistemom preferenc. Potem pa še tri področja, ki so nekoliko nova. Cenzura na internetu, finančna kriza, svoboda veroizpovedi. Razumem in spoštujem njeno osebno prepričanje in prepričanje njene stranke glede veroizpovedi. Svoboda veroizpovedi je nekaj, za kar se zauzimajo vse skupine, ne samo Evropska ljudska stranka, tudi naša politična skupina podbuja in podpira svobodo veroizpovedi in prepričanja. No, to ravno ni kritika gospe Andrikine, samo želel sem to jasno in glasno povedati. Vesel sem, da ste vključili tudi cenzuro na internetu. V preteklih letih tega nismo omenjali in mislim, da bi ta vidik morali dodatno podariti v obravnavanem obdobju bi morali posebno pozornost posvetiti tudi posledicam finančne krize. Če bi to spregledali, bi storili veliko napako, zato je čestitam, da je tudi to vprašanje vključila. Če par splošnih pripomb, ki jih ima naša skupina v zvezi s tem poročilom, ponovno prihaja do nekolikšnega časovnega neskladja. Govorimo o obdobju, preden je svojo funkcijo nastopila gospa Eštonova. Govorimo o prejšnjem mandatu, pravzaprav v našem pododboru se že pogovarjamo o tem, kaj se bo zgodilo v naslednjem obdobju. Tako da obravnavamo pravzaprav obdobje, ki je že kar precej za nami. Glede letnega poročila sveta pa naj povem, da se preveč obrača v preteklost, bolj bi se moralo obrniti v prihodnost. Preveč je deskriptiven, premalo preskriptiven. Mislim, da sem se že počasi naveličal vedno znova vlagati ene in iste predloge sprememb, tako da bi morala svet in visoka predstavnica prisuhniti tej razpravi, da ne bomo potem prihodnje leto bili dolžni ponavljati ene in iste pripombe. Potem kakšna je povezava med notrnimi politikami Evropske unije in človekovimi pravicami. Gospa poročevalka omenja tudi to, kako se mi zauzemamo za spoštovanje človekovih pravic. Zdi se mi, da bi morali vse vprašanje priseljevanja omeniti v tem poročilu. Tudi na tem področju se pojavljajo vprašanja povezana s človekovimi pravicami. Omeniti morate tudi terorizem kot rečeno, priseljevanje v času španskega predsedovanja je bilo danih kar nekaj obljub na vrhu o Romih, sedaj pa nam je vsem predvsej dobro jasno, da teh priporočil in obljub nihče ni potem izpeljal. Kar zadeva svetovne krize v tem obdobju, lahko povem, da smo ne, z nekaterimi kolegi obiskali mednarodno kazansko sodišče, zato se mi zdi, da bi morali bolj odločno omenjati tudi vojne zločine, vse tisto, kar se je dogajalo na Hrvaškem, kjer so aretirali visokega uradnika oziroma visokega političnega predstavnika, ki je bil aretiran. Več bi morali storiti na področju preganjanja vojni, vojnih zločincev. Na Šrilanki Evropska unija ni ustrezno preiskala možnih vojnih zločinov, ki so povezani z konflikti, ki so tam potekali. Moram pa reči, da sem nekoliko razočaran z besedilom v tem poročilu, ki se nanaša na poročilo Goldstein. To je zagotovo zelo aktualna tema. Evropski parlament je sprejel resolucijo v zvezi s tem in upam, da se bodo skupine lahko sporočevalko pogovorile in pripravile predlog spremembe, v katerem bomo odrazili duh svoje resolucije, da ne bo vse zgledalo preveč enostransko. Mislim, da bo poročevalka pripravljena sodelovati z nami glede tega. Potem pa še krize povezane s človekovimi pravicami, ki se pojavljajo v Kongu. Prejšnji teden smo o tem razpravljali tudi na plenarnem zasedanju. Prišlo je do izbruha nasilja v vzhodnem Kongu v obdobju, ki ga obravnavamo v tem poročilu, zato bi morali bolj preučiti tudi ulogo Evropske unije in pomankanje prisotnosti mednarodne skupnosti. Pozdravljam to, kar piše v odstavku 74, kjer govorite o Guantanamu. Kolikor vem, je šest zapornikov bilo prepeljanih v štiri države v 18 mesecih. Ne vem, ali je to res takšno sodelovanje, kot si ga mi želimo za Evropsko unijo v povezavi z IDA, e tako da je to vprašanje, za katerega se mi zdi bi bilo priporočljivo napisati kakšen predlog spremembe. Imam pa še eno vprašanje v zvezi s tem, v kolikšni meri je letno poročilo sveta odraža tudi naše resolucije, ki smo jih prejeli. Koliko vem, je naš sekretarjat lani moral pripraviti neke vrste predlog, ali je letos potekalo enako, ne vem prosim vas, da mi odgovorite na to in v katerih odstavkih so bile naše resolucije povzete, zato da te odstavke preberem. No, vse zadnje pa še ena splošna pripomba. Meni se zdi to poročilo pomembno tudi z političnega vidika, zato ker kot parlament pravzaprav preverjamo odgovornost sveta in ko gre za človekove pravice, s tem se zagotavlja tudi demokratična odgovornost. Ne vem pa, ali je to načelo odgovornosti res dovolj dobro utemeljeno. In mislim, da bi morali v zvezi s tem še kaj napisati, preden gre poročilo na plenarno zasedanje. Hvala. Thank you for this comprehensive uh, comment, Mr. Howitt. Um, Gospod Prodi. Hvala lepa, gospa predsednica. Strinjam se s tem, kar je povedal kolega. Mislim, da je to poročilo zelo podrobno. Zahvaljujem se tudi poročevalki za upravljeno delo, bi pa rad še nekaj dodal. Zdi se mi namreč pomembno, da v tem pregledu o človekovih pravicah omenimo še nekaj. Vsak dan ugotavljamo, da so naravni veri omejeni. In to omejitev bi morali tudi izredno poštevati. Če obstajajo te omejitve, potem se mi zdi, da bi bila pravzaprav temeljna pravica vsakega človeka ta, da se mu zagotovi enakopraven dostop do naravnih virov. To velja tako za današnjo generacijo, kot tudi za prihodnje generacije. Mislim, da je prav zaradi tega nujno potrebno to vprašanje vnesti v okvir človekovih pravic. Namreč, če so viri omejeni, potem smo vse države odvisne druga od druge, zato se bomo morali naučiti, kako skupaj upravljati z naravnimi viri. varovalka pa bo ta, da bo vsaka oseba imela enakopraven dostop do naravnih virov. Pri tem pa je treba poskrbeti tudi za trajnost, zato da se zagotovi prihodnost naslednjih generacij. Tako da se tu zastavlja bolj splošen problem, kot je omenjen v odstavku 84. Zelo pogosto se soočamo s tem vprašanjem. Namreč, kaj se dogaja z izpusti toplogrednih plinov, ali smo dovolj disciplinirani na tem področju, ali imamo kakršenkoli nadzor. Nahajamo se namreč v položaju, kjer se ne moremo dogovoriti v zvezi s tem. Po mojem mnenju prav zaradi tega, ker ni nikjer zagotovljena enakopravnost, splošna enakopravnost. In prav zaradi pravice do dostopa do naravnih virov bi morali poskrbeti tudi zato, da se vsi zauzamemo za trajnostno izrabo teh virov. Omejiti je treba tudi izpuste toplogrednih plinov in s tem zaščititi naše ozračje. Vse te dožnosti bi morale prav tako biti enakopravno porazdeljene, kot je dostop do naravnih verov. Poskrbeti je treba za trajnostni razvoj in vse osebe bi morale imeti enake pravice pri obeh vprašanjih. Če dosežemo neko vzdržno raven. Eno tono CO2 ja na osebo letno, potem bi morali na tej ravni vse osebe imeti pravico brezplačno. Tu bi lahko, po mojem, pokazali, kako se da izvajati načelo, ki se meni osebno zdi zelo pomembno. S tem bi lahko tudi našli pot iz slepe ulice, v katero smo zašli v Kopenhavnu, v Potsdamu, na Baliju. Upam, da bomo v Cancunu našli kakšno novo rešitev, vendar dvomimo to. Kajti še vedno nismo nesli klauzule o enakopravnosti. Zato res še enkrat povdarjam, da je treba vnesti nekam to splošno pravico do enakopravnega dostopa do naravnih virov. To pa seveda pomeni, da bodo vsi morali biti dolžni na trajnostni način izkoriščati te naravne vire. Tako da je to morda tista druga plat medalje na katero bi se lahko osredotočili in ki bi jo morali razvijati. Torej ne samo pravice, temveč tudi obveznosti. Hvala. You, Hvala, gospod Prodi. Gospa Kil Nilsen. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi poročevalki za pripravljeno poročilo in za zelo dobro upravljeno delo. To poročilo je po mojem mnenju zelo dobro. Prebrala sem ga v angleščini. Upam, da bom imela dovolj časa, zato da ga preberem tudi v francoščini in da se bomo v skupini uspeli pogovoriti o poročilu. Rok za vložitev predlogov sprememb je kratek, ampak vseeno upam, da nam bo uspelo vložiti kakšen predlog. Strinjamo pa se z veliko večino stvari, ki ste jih zapisali. Naš kolega ekologist je že povedal vse, kar je pomembno, zato ne bom tega ponavljala. O tem govorimo namreč že več let, bi pa izpostavila tisto, kar predhodni govorniki niso poudarili. Uložila bom tudi predlog spremembe v zvezi z odstavkom 57, kjer govorite o umorih. Tu bi morali razširiti seznam držav. Zdi se mi, da ste se tu preveč osredotočili na države iz nekdanjega komunističnega bloka. Navesti bi morali tudi Ruando. Naš kolega Zevka je bil nedavno ubit. Tako da bom uložila predlog spremembe, da se razširi seznam teh držav. Potem pa 15. odstavek, kjer države članice pozivate, da podpišajo ključne konvencije Sveta Evrope in Združenih narodov, predlagam, da tu omenite tudi okvirno konvencijo o manjšinah in listino o manjšinskih jezikih. Če bomo imeli na voljo še kaj časa, vam bomo zagotovo posredovali še kakšen predlog, ampak najprej moram omeniti nekaj, kar me je nekoliko zmotilo. V vsakem primeru in obvezno bi se morali še enkrat pogovoriti o 31. odstavku, ko govorite o poročilu Goldstone. Ne razumem najbolje, kaj ste imeli v mislih. Vaše poročilo se nanaša od, na obdobje od julija 2008 do konca leta 2009. Zato se mi zdi res nezaslišano, da v poročilu ne govorimo o dogodku, ki sicer ni trajal dolgo, 22 dni, 22 dni bombardiranja gaze. Kljub temu, ob koncu teh 22 dni smo našteli 1450 mrtvih palestincev, večinoma civilistov, 410 otrok, 104 ženske, 13 izraelcev je bilo prav tako ubitih v teh napadih, večinoma je šlo za vojake. Tako da tega dogodka, zelo pomembnega dogodka, ne bi smeli spregledati. Poročilo Goldstone je po mojem mnenju temeljnega pomena, zato bi morali kot pododbor zagotoviti spremljanje tega poročila. To je namreč tudi v pristojnosti našega pododbora. To sem želela povedati. Ustni predlog sem vam ravno kar posredovala. Dobili ga boste tudi v pisni obliki. Omenjate tudi zasedena palestinska ozemlja v vzhodnem Jeruzalemu. Omeniti je treba tudi zapornike. Mislim, da jih je približno 11 tisoč. V tem trenutku je še vedno 11 tisoč oseb zaprtih v izraelskih zaporih. Ogromno mladoletnih oseb, ogromno otrok, tako da res ne bi smeli pozabiti na ta vprašanja. Potem je tu še vprašanje človekovih pravic. Le to se nanaša tudi na demokracijo. Rekli so nam, da je to edina demokratična država v tem območju, zato je to še dodaten razlog, zakaj bi morali ukrepati in zahtevati, da se spoštujejo človekove pravice. Zato bi morali tudi veliko hitreje doseči rezultate. Tako da res ustrajam na tem, da se ta odstavek še enkrat obravnava. Če bomo imeli za dosti časa, pa bomo kot skupina podali še kakšen predlog sprememb. Hvala lepa. Besedo dam še dvema govornikoma, gospe Gal in gospe Veržja, potem pa poročevalki. Gospa Gal. Hvala lepa. Lahko ti samo čestitam, Lajma, mislim, da gre za res celovito kakovostno poročilo. Vemo, kako izjemno težko je obravnavati vsa ključna vprašanja na tem področju, ker gre resnično za zelo obsežno področje. Dobro je, da se o tem pogovarjamo in da se pogovorimo o tem, kaj bi bilo potrebno bolj povdariti, kaj morda manj. Popolnoma se strinjam s strukturo. Mislim, da je bila odločitev, ki je bila sprejeta, zelo dobra. Prav tako se strinjam z rešitvijo se pravi, kako se lotiti teh vprašanj. Mislim torej, da je to poročilo zelo dobro in povdarjala bi tudi pomen odstavkov 3, 4, 5, ki ustrajajo na najpomembnejšem, kar se je zgodilo na tem področju v EU. Namreč, da imamo zdaj novo institucionalno strukturo, da imamo službo za zunanje delovanje. In ravno zato, ker imamo to novo službo, ima ta služba obveznost obravnavati ta vprašanja in mi kot parlament moramo to jasno zahtevati, namreč da so človekove pravice v samem temelju delati nove službe, tako kot je konec koncev prvenca Eštonova že obljubila. Prav tako se mi zdi pomembno to, kar je dejal kolega Howitt, namreč novi člani te strukture, vsi tisti, ki bodo delali v službi zunanje delovanje, potrebujejo ustrezno usposabljanje, da bodo lahko te naloge uspešno upravljali. Po drugi strani se mi zdi prav tako zelo pomembno, da poudarimo in tudi jasno opišemo, da imamo zdaj novo situacijo s tem, ko je Evropska unija pristopila k konvenciji o človekovih pravicah in eh, sodišče za človekove pravice v Strasburgu, zdaj seveda tudi zelo pomembna institucija za nas in eh, to je pomembna novost, zato je bistveno, da države članice pozovemo k temu, da upoštevajo konvencijo o Svete Evropa in pa seveda tudi organe v okviru OZN, kajti to je tudi ključnega pomena z vedika tega, da smo zdaj sestavni del te listine. Komisar OZN za človekove pravice je odprl urad v Bruslju, to je zelo aktivno predstavništvo, zelo aktiven urad, s katerim velja aktivno sodelovati. Prav tako mislim, da je potrebno poudariti, kako pomembno je, da se absolutno obsodi in tudi ukrepa proti uporabi otrok kot vojakov in kot eh, spolnih eh, orožij. O tem smo govorili v kontekstu Konga. Kar zadeva pravice nacionalnih manjšin, so to vedno najbolj ranljive skupine. Kadarkoli pride do oboženih spopadov, so poleg otrok in žensk manjšine tudi takšnih eh, konfliktih vedno najbolj izpostavljen. Tako da mislim, da je poročilo odlično in lahko samo čestitam Lajmi. Hvala lepa, gospa Gal, gospa Veržja. Hvala lepa, predsedajoče. Moja predsednica lahko bi celo dejala. No. Pridružila bi se temu, kar so dejali kolegi, mm, še posebej naj povem, da obžalujem, da kolegica ni mogla spregovoriti v svojem materinem jeziku. V tem parlamentu povdarjamo pomen kulturne in jezikovne raznolikosti in pravimo, da je uporaba maternega jezika ključno vprašanje, da je možnost izražanja v maternem jeziku ključnega pomena in eh, zato menim, da to velja tudi za evropske parlamentarce kakor tudi za vsakega državljana EU. Mislim, da je dokaj škandalozno dejstvo, da nimamo prevoda poročila v prvi vrsti in eh, če k temu dodamo še rok, ki nam je bil postavljen za uložitev amandmaja, potem mislim, da smo res na meji sprejemljivega, čeprav vem, da so pogoji dela eh, funkcionarjev včasih težavni. Eh, vsekakor meni, da je to poročilo zelo, zelo pomembno in eh, s tem poročilom dejansko prvič v, v okviru nove institucionalne ureditve obravnamo to problematiko in z tega vidika je pomembno, da imamo dovolj časa za to, da upravimo delo, kot je treba. Na splošno torej lahko povem, da se strinjam s pristopom poročevalke. Zdaj mm, bom šla hitro skozi to poročilo ne bom pa na stvari gledala na popolnoma enak način, kot morda so moji predgovorniki. Pustimo zdaj razloge in tiste zadeve, s katerimi se strinjam. Moram reči, da se popolnoma strinjam, kar zadeva eh, ekonomske in socialne pravice. Leta sem se za to borila in mislim, da je ključnega pomena, da vendar damo svoje mesto ekonomskim in socialnim pravicam. Sicer mislim, da ne moremo govoriti, da smo zagovorniki univerzalne veljave človekovih pravic. Prav tako se strinjam z vami, da je potrebno najprej pomesti pred lastnim pragom, kajti le tako lahko zopet zagovarjamo univerzalno veljavo človekovih pravic. Zdaj, glede tega, kako so določene stvari tukaj zapisane, mislim, da so določene pomankljivosti, ne bi šla zdaj v ponavljanje tega, kar so dejali že kolegi, bi pa samo na hitro omenila nekaj zadev, tako da bomo lahko kaj na tem področju storili. Mislim, da je škoda, da ne omenjamo sosedske politike. Imeli smo prejšnji teden razpravo na to temo. Sosedska politika predstavlja sporazume o privilegiranem partnerstvu, ki smo jih podpisali z nekaterimi državami. In človekove pravice v teh državah moramo spremljati še posebej pozorno. Če omenim samo en primer, to, kar se dogaja v Libiji v tem trenutku, je popolnoma nesprejemljivo in zato mislim, da moramo dati več mesta državam Magreba in Mašaka, ne le tistim, ki jih eh, običajno eh, obsojamo. Eh, mislim, da je pomemben celovit globalen pogled na to vprašanje. Treba je omenjati politiko Izraela proti nevladnim organizacijam. Eh, politiko Tunizije, kar zadeva zagovornike človekovih pravic. Tako da mislim, da bi morda lahko z tega vidika poročilo nekoliko še uh, izpilili. Pomembno je seveda tudi vprašanje, kakšne, kakšne primere sem dajemo. Čim podajamo primere in imenujemo primere, smo takoj na nevarnem terenu. Govorimo naprimer o položaju žensko v Afganistanu. Ta položaj je škandalozen, ampak žal je ogromna država širom sveta, kjer so razmere, v kateri živijo ženske, enako škandalozne kot v Afganistanu. Tako da, ko podajamo primere, mislim, da moramo biti zelo previdni, kar zadeva samo formulacijo. Tako da ne povem. Sem, sem lajk v tistem zgodovinskem smislu, ki ga. Uh, to ima v Franciji. Skratka, mislim, da je potrebno zagovarjati pravico do veroizpovedi, svobodo veroizpovedi, svobodo verovanja ali neverovanja. In uh, zato obsojam vsakršno diskriminacijo nad ljudmi iz naslova uh, svobode verovanja. Uh, mislim pa, da moramo omogočiti pravico do verovanja in tudi pravico do neverovanja, kajti ogromno ljudi uh, po svetu je, ki so predmet diskriminacije, samo zato, ker izražajo svojo svobodo eh, govora oziroma razmišljanja in izražajo pač svoje neverovanje. Kar zadeva terorizem, ne strinjam se popolnoma z vašim pristopom. Mislim, da je boj proti terorizmu nekaj, kar je privedlo do številnih kršitev in to zdaj končno eh, tukaj tudi zapišemo. Kaj ti? na ta način nam je uspelo nekatere stvari spraviti skozi, kajti človekove pravice so človekove pravice in eh, zagovarjanje človekovih pravic je nekaj, kar pri čemer ne moremo eno stvar, eni stvari dajati prednost pred drugimi. Finančna kriza, čež da naj bi povzročila določene težave. Mislim, da stvari ni ravno tako. Če gledamo Združeno kraljestvo, tam je bilo uporabljenih na milijone uh, funtov za to, da imajo nadzorne kamere povsod po svojem ozemlju. In vemo, da to ni inštrument boja proti terorizmu. Ja, to je všeč prebivalstvu, to sem in tja pomaga pri tem, da se odkrijo storilci, ampak to ne izboljšuje varnosti naših državljanov. Če bi torej sredstva uporabljali bolje, bi bili lahko bolj učinkoviti v tem boju ob hkratnem ustreznem varovanju naših prebivalcev. Prav tako menim, da je potrebno izpostaviti posledice politike priseljevanja Unije in tu je tudi dober način, kako pokažemo, da je treba najprej pomesti pred lastnim pragom. Ne moremo namreč priseljencov vračati v pogojih, v katerih jih vračamo, govorimo o Libiji in pa tudi o, o drugih primerih, ne da bi tudi sami v odboru za človekove pravice pomisli na to, kaj se dogaja s temi ljudmi potem. To je nespremljivo in mislim, da tukaj moramo dati podarek tudi temu vprašanju. Še tri krajše zadevice, kar deva Libanon, tu govorite o mladoletnih delikventih, ampak ne, ne govorimo tukaj o delikventih, kajti imamo kar nekaj Eh, mladoletnih, ki so bili obsojeni. Imamo 16-letnika eh, oziroma mladoletnega, ki je bil eh, obsojen za 16 let zapora, da leti so domi. Tudi nesprejemljivo je, da se na smrt obsodi mladoletnika zaradi delikvenstva. To je nesprejemljivo. Ker je nagrado Saharov, lansko leto je bila zadeva zelo, zelo zanimiva. Ena od oseb, ki je prejela nagrado Zaharova, je bila takoj zatem retirana in uh, je v zaporu. In mislim, da parlament ni dovolj storil za to, da bi zahteval izpustitev te osebe. In še zadnja zadeva, gospa predsednica, mislim, da moramo pripisati enak pomen sodelovanju s svetom uh, Evrope kot uh, sodelovanju z OZN. Mislim, da moramo na teh dveh vseh delati sočasno. In tukaj mislim, da je v poročilu določeno neravnovesje. Se upravičujem, ker sem bila tako dolga. Ja, mislim, da niste bili nič kaj daljši od ostalih kolegih. kolegov. Sem samo nekoliko v težavah, ker vem, da želimo eh, kaj kmalo dati besedo še kolegom z Zahodnega Balkana. Besedo je dobi še gospa Jimenez, potem pa komisija in poročevalka. Ja na hitro, ker nimamo ravno ne vem kako veliko časa. Čestitke poročevalki za odlično poročilo. Mislim, da je poročevalka tukaj obrala zelo pozitiven pristop. To ne pomeni, da ne bom tu pa tam kritična. Upam pa, da bodo to konstruktivne kritike in to je vsekakor tudi razlog, zakaj smo tu. Eh, želimo namreč zagotoviti to, da bo v svetu spoštovanje človekovih pravic postala realnost. Tu v poročilu imamo tudi poglavje, kjer je govora o nasilju proti ženskam in uh, mislim, da pristop, ki bi tukaj obram prav, je pa potrebno dati večji povdarek uh, eh, razmeram žensk v Evropski uniji, ki iz kulturnih ali verskih razlogov ženske živijo v nekakšnem suženstvu in v zelo negotovem, uh, tveganem položaju. Veliko mladih v naših državah v Evropski uniji so žrtve umorov samo zato, ker želijo tukaj spremeniti svoje življenje. In eh, nevladne organizacije se borijo za zaščito teh žensk in jim pomagajo tudi pri tem, da se oddalijo od teh eh, družin, v kateri živijo v dejansko služnem lastniškem razmerju. Govorite tudi o boju proti terorizmu in eh, čestitam vam za to, ker ste samo vključili zelo pomemben element v to poglavje, kajti to ni nekaj, kar bi bilo morda eh, neposredno veljavno za vse nas, ampak dejstvo je, da moramo biti previdni, da ne prihaja do preko mernih predsotkov, kajti govora je o terorizmu in o teroristih. Pogosto se osredotočamo na teroriste same, Eh, premalo pa je govora o žrtvah terorizma. In ko govorimo o človekovih pravicah, o boju proti terorizmu, je treba govoriti tudi o človekovih pravicah žrtev terorizma. Prepogosto jih pozabljamo. Sama smo pravili že kar nekaj dela na Evropski listini človekovih pravic žrtev in mislim, da moramo tudi to izpostaviti. Prav tako mislim, da je potrebno izpostaviti eh, vlade, ki sodelujejo z mednarodnimi teroristi in ne preizkujejo ravno najbolj zagnano teroristov, ki so dejali na njihovem ozemlju. To mislim, da je pomembno. Prav tako omenjate Kubo. Številni zaporniki, ki, se, ki so jih izpustili, zdaj živijo v izgnanstvu in se ne morejo vrniti na Kubo, ker se jim lahko zgodi, da jih bodo ponovno zaprli. Tako da tudi to je nekaj, kjer moramo nadaljevati s pritiskom. Vsi eh, politični zaporniki eh, morajo priti na prostost, tukaj moramo ustrajati na tem. Še enkrat pa čestitam za vaše poročilo. Hvala lepa za predstavnik Evropske komisije. Čisto na kratko, če se le da. Hvala, gospa predsedujoča. Bom skušal biti kar se da kratek. Skratka, najprej bi se tudi jaz rad v imenu komisije zahvalil in čestital gospe Andrekene za zelo dobro strukturirano poročilo in eh, tudi za zelo celovito poročilo. Izpostavil bi to, kar je tudi gospod Howard sam dejal, že kar nekaj let skupaj parlament eh, s pomočjo tega poročila eh, izvaja nadzor nad drugimi institucijami in eh, jih tudi kliče na odgovornost glede tega, kar počno na področju človekovih pravic in promocije človekovih pravic v tretjih držav. Par pripomb, kar zadeva nekatere elemente tega poročila. Odstavek 12, tam je govora o političnih prioritetah, ki bi bile določene za vsako državo posebej. Tukaj naj povem, da se že pomikamo v tej smeri in dejansko bomo v delovni skupini v svetu prihodnji teden govorili o tem, kako bomo v prihodnje pripravljali poročila za posamezne države, po kakšnem modelu eh, na področju človekovih pravic seveda in eh, prihodni teden mislim, da bomo že začeli z vrsto pilotnih držav, ki bomo uporabili za vzpostavitev tega novega sistema. Odstavek 13, vprašanje eh, kazalnikov, to je tudi izpostavil gospod Havit in se pritožil, da mi, se pravi, evropske inštitucije še vedno nimamo nekih primerjalnih vrednosti, eh, kriterijev, parametrov za merjenje uspešnosti ali neuspešnosti naših ukrepov na področju človekovih pravic. Moram reči, da se verjetno zelo dobro zavedate, kako zelo težko je vzpostavljati takšne primerjalne vrednosti. To je zelo težko na tem področju. Ampak kot eh, Evropska komisija izvajamo splošno oceno uh, ukrepov proti človekovih eh, pravic, vključno s finančnimi inštrumenti in če bo vse potekalo dobro, če ne bo težav, naj bi to poročilo bilo pripravljeno oziroma zaključeno do poletja prihodnje leto. In to mislim, da bi bila morda dobra priložnost, da takrat ponovno obravnavamo to vprašanje vredno, primerjalnih vrednosti in pa indikatorjev. Kar zadeva točko 54, tukaj, kar zadeva zagovornike človekovih pravic, lahko povem, da z našega stališča nam ni popolnoma jasno, kakšna je bila formulacija tega odstavka oziroma kaj pomeni postavljanje mehanizma med institucionalnega sodelovanja na področju zagovornikov človekovih pravic. Prav tako ne razumemo, kaj pomeni zadnja vrstica, zapravo, da ne bi vzpostavili mehanizem za oceno učinkovitosti smernic. priporočal bi, da mora to formulacijo nekoliko spremenimo, da bo nekoliko bolj jasno, kaj dejansko je tukaj mišljeno. Naslednji odstavek, kjer je govor o tem, da je Evropska komisija spostavila nekakšne eh, nekakšna žarišča za zagovornike človekovih pravic, human rights focal points, eh, tu smo se dogovorili z nekaterimi institucijami za delitev eh, bremen. Točka 59, predlog o oceni človekovih pravic v eh, ne članicah EU, ki imajo trgovinske stike z Evropsko unijo. Verjetno gospod Andrikene tukaj misli na morebitno razširitev ocene vplivov. trgovinskih sporazumov, ki se trenutno omejujejo na stvari, kot so okoljski vplivi in podobno. Razprava v to smer poteka, mislim pa, da bi to zadevo lahko morda nekoliko jasneje tukaj zapisali. In še zadnja stvar, gospa predsedujoča, in sicer točka 76. Vem, da je to nekaj, na kar morda parlament gleda drugače kot eh, mi, torej mi kot eh, svet in komisija. Tudi govor o tem, da ni bilo pametnega napredka na področju eh, dialoga o človekovih pravicah. Tu mislim, da se moramo biti na jasnem, da ne moramo pričakovati, da bi mm, dialog in posvetovanje o človekovih pravic prevedo do kakih hitrih rezultatov. To je srednjeročni, dolgoročni eh, pristop, ki skuša države prepričati na daljši rok, da spremenijo svoj odnos do teh vprašanj. Mislim, da imamo kar nekaj uspehov, ki smo jih zabeležili na tem področju. Morda bi ob kaki drugi priložnosti o tem lahko spregovorili bolj v podrobnosti. Tu bi rekel, seveda je to v pristojnosti parlamenta, ampak nasplošno govoriti o neuspešnosti takšnega dialoga, mislim, da je težko. Predsedujoča prekinja, če lahko prosim zaključite. Eh, komisija, torej kar zadeva vključenost civilne družbe, lahko povem, da imamo seminarje o človekovih pravicah za predstavnike civilne družbe, bolj ali manj redno se odvijajo takšni eh, seminarji. Eh, to ni sicer sistematično, ampak vse, kar potekajo zelo, zelo pogosto, to je pomembno načelo, na katerem temeljijo naši odnosi s tretjimi državami. Še zadnja zadeva, kar da je poziv več eh, poslancev k usposabljanju našega osebja. Na stotine uradnikov v svetu komisije smo uh, usposobili na področju človekovih pravic, imamo specializirana usposabljanja trikrat do štirikrat letno, bo pa seveda potrebno še dodatno Eh, organizirati usposabljanja za delegacije EU v tujini. S tem bi torej zaključil in eh, bi se še enkrat zahvalil gospe Andrikene za pripravo odličnega osnutka poročila. Hvala. Hvala lepa Evropski komisiji. Prepričana sem, da ima poročevalka jasno sliko o tem, kako zelo ocenimo eh, njeno strukturo v tem poročilu. Eh, ključno, kar jaz tukaj vidim, je, da je potrebno nekoliko bolj pretehtati omembe posameznih držav, gospod Prodi in gospa, ki ni vse nista omenila, okoljske pravice, tudi poročevalka je to omenjala na področju okolja, potem eh, manjšine, mednarodna, mednarodno kazansko sodstvo in pa tudi večjo pozornost naj bi jo namenili Severni Afriki, Bližnjemu vzhodu in morda tudi temu, kako je parlament že oblikoval svoje stališče v, do poročila Goldstone. To bi lahko bilo v pomoč e, priseljevanje kot primer politike, kjer Evropska unija ni e, spoštovala lastnih zavest na področju človekovih pravic. Torej s tem uvodom predajam besedo ponovno poročevalki in pripričana sem, da bomo lahko skupaj pripravili še e, boljši dokument Eh, osnutek že tako ali tako je. Hvala, predsednica. Najprej naj povem, da sem imela vse zapiske v litvanščini in ko je potem potrebno predstaviti osnutek in je treba kar naenkrat preklopiti na angliščino, moram reči, da je to res eh, težko. Pričakovala sem, da bi vsaj danes imeli tolmačenje v in iz letvanščine. Tako da se upravičujem, če nisem popolnoma bila jasna, ko sem govorila uvodoma. Na, vsem bi se rada zahvalila za vaše pripombe. Zabeležila sem si vse, kar ste dejali. Richard, hvala za tvoje spodbudne besede in hvala tudi za to, ker si že kar nekaj časa član tega pododbora. Dialog o človekovih pravicah, vprašanje, ki se ga izpostavil, sistem GSP, eh, svoboda veroizpovedi, ekonomska gospodarska kriza, številni kolegi so to omenjali, priseljevanje, eh, boj proti terorizmu, potem pravice žrtev, nasilje nad ženskami to ste omenili številni, potem dostop do naravnih virov. Skušala bom najti način in pripričan sem, da bomo našli nek kompromis, kako tudi to vključiti v poročilo. Obljubljam, da bom skušala biti kar se da vključujoče. Res je, ja, to je moje poročilo, ampak resolucija bo resolucija Evropskega parlamenta, to je naše skupno poročilo, tako jaz na to gledam. In še na zadnje, upam, da bo predsednica predlagala preložitev roka za vložitev amandmajev in samo še kratko obvestilo. Čaka nas eh, okrogla miza z nevladnimi organizacijami, s predstavniki različnih nevladnih organizacij prihodnji teden v torek ob eh, pol dveh. Kraj bo še objavljen v prihodnih dneh. Tisti, ki vas zanimajo pripombe nevladnih organizacij, ste vsekakor dobrodošli v torek ob pol dveh. Prav tako pa se zahvaljujem predstavniku Evropske komisije za njegove pripombe. Hvala lepa. Hvala poročevalki. No, naše službe so že govorile o roku naj povem, da je naš cilj ta, da bi imeli širšo razpravo o tem poročilu in o drugih vprašanjih z področja človekovih pravic na plenumu decembra in tega nikakor ne želimo zamuditi. Ampak želim, da smo kar seveda pregledni in transparentni pri našem delu. Politična skupina poročevalke je potrebovala kar nekaj časa, da se je odločila, kdo bo poročevalec, tako da eh, smo na začetku tega procesa izgubili kar nekaj časa. 7. oktobra je bil rok, zdaj smo to prestavili za en teden, pod določenimi pogoji seveda. Če sprejmete to, da se amandmaji posredujejo zgolj v angliščini ali francoščini, potem lahko preložimo rok za uložitev amandmajev do 14. oktobra ob 12. uri. To je teden dni več. Boljše ponudbe vam ne morem dati. Tako da eno ali eno ali drugo. to mislim, da je edini način, da bomo prišli do decembrskega zasedanja pravočasno. Gospod Havit, proceduralno. Ja, kar zadeva ostale jezike, predpostavljam, da če želijo drugi poslanci posredovati amandmaje v svojem jeziku, to lahko storijo do petka prihodni teden. Kajti, če je temu tako, bi bilo to zelo koristno. Torej, Če ne želijo amadmaja podajati v angliščini in francoščini, potem lahko to storijo uh, eh, ten dni prej. Ja, to bo mislim, da je dober kompromis v teh težavnih razmerah. Torej, če želi kdo po, posredovati amadmaje v drugem jeziku, uh, to lahko storite do prvotnega roka, torej 7. oktober opovdne. Uh, eh, v angliščini in francoščini pa je rok podaljšan do 14. Ja, se opravičujem, sem uh, francozinja in prav, v redu, ampak ne moremo dati vsem poslancem istih, ne moremo odreči vsem poslancem istih pogojev dela. To je nemogoče. To se mi zdi res škandalozno. Ja, edini predlog, ki ga lahko tukaj podam, je, da bom o tem spregovorila tudi na zasedenju razširjenega predsedstva ob dveh. Ampak to je najboljša ponudba, ki jo lahko v tem trenutku dam in mislim, da je gospod Havit tudi uh, zelo. Uh, Eh, konstruktivno dopolnil ta predlog. Bomo pa o tem spregovorili na razširjenem predsedstvu. Glede na to, da imamo ob dveh razširjeno predsedstvo, to pomeni, da morajo tolmači ob 12. uri in 30 eh, prekiniti z delom, tako da namesto ene ure za pobudo rekom, ki je zelo pomembna pobuda na terenu, ki jo podpira Evropski parlament bomo imeli samo pol ure, ampak eh, upam, da razumete, da smo govorili o najpomembnejšem poročilu v celotnem letu in pripričana sem, da bodo vsi govorniki lahko to upoštevali tudi pri svojih predstavitvah, kajti na ta način nam ne bo treba zmanjšati števila govornikov. Zelo se zahvaljujem gospodu Kukanu, članu našega pododbora, da ste opozoril na to pobudo in na vsebino. Gre za regionalno komisijo za resnico o vojnih zločinih in drugih resnih kršitev človekovih pravic v nekdanji Jugoslaviji. Prav tako se zahvaljujem gospodu Piro Mirelo iz Generalne za širitev, za to, da je vzpostavil stik s parlamentom in omogočil večjo izpostavljenost te pobude ta pobuda, če se ne motim, seveda izhaja iz dejstva, da je vojna v nekdanji Jugoslaviji prijela do več sto tisoč mrtvih in več kot dva milijona notranje razseljenih oseb. Še vedno imamo veliko izginulih, to je velika tragedija za njihove bližnje. Odkrivajo se množična grobišča in osumljenci vojnih zločinov so še vedno na prostosti. Genocid v Srebrenici je samo eden od teh primerov. Vprašanje zdaj je, ali bodo politične elite v teh državah eh, storile vsebinski korak v smeri sprave in da eh, to bi tej pobudi radi dali še kako pomembno mesto eh, tukaj v Evropskem parlamentu pod okriljem oziroma pod pokroviteljstvom gospoda Kukana, ki je tudi predsednik delegacije za odnose z Albanijo. Bosno, Črnogoro, Srbijo in Kosovom in pripričan sem, da bo prišlo tudi do nadaljnih ukrepov na tej osnovi. Kar veliko gostov sodeluje na tej okrogli mizi, ki sicer poteka izven našega odbora, bi pa zdaj predala besedo gospodu Kukanu, da vodi to polurno izmenjavo mnen. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Z velikim veseljem tukaj pozdravljam naše goste, pobude rekom. Ker je časa na voljo malo, bom zelo kratek v svojih uvodnih izjavah, zato ker želim dati več časa njim. Najprej jih želim zelo lepo pozdraviti tukaj. Kot ste videli sami, pot v Bruselj ni enostavna. Politična pot ali pa celo resna, fizična pot zaradi različnih moten v prevozu ste res imeli težko nalogo, ko ste prihajali v Bruselj. Zato še enkrat, resnično, dobrodošli. Namesto eno uro boste imeli na voljo 30 minut. Vidite lahko, da življenje v Bruslju ni nič lažje kot pot do Bruslja. Gospa predsednica je že povedala, kakšen je dnevni red te pobude oziroma kakšna je agenda te pobude. Ime je dolgo, ampak dobro opisuje namen pobude. želim povdarjati reprezentativnost te pobude, kaj ti pobuda predstavlja skoraj vse države v tej regiji. Po moje to kaže njihovo voljo, da sodelujejo pri reševanju teh občutljivih vprašanj. Tudi v mednarodnem kontekstu je to zelo pomembna pobuda, kajte to je še ena pomembna pobuda na področju prehodne pravice. Namen je, da bi sprožili postopek sprave, ki ga je mogoče primerjati z Komisijo za resnico in spravo v Južni Afriki. Rekom je koalicija nevladnih organizacij in organizacij ki se borijo za človekove pravice, pozivajo vzpostavitev neodvisne komisije v državah nekdanje Jugoslavije. Upam, da bomo danes začeli tukaj z dialogom in upam, da bodo temu sledili drugi dogodki, ki vam bodo pomagali izpolniti cilje, ki ste si jih zastavili. Povdariti želim tudi regionalno usmerjenost te pobude. zločini so bili regionalni, zato bi bilo težko te zločine obravnavati znotraj meja posameznih držav. Pomembno je tudi identifikacija posameznih zločincev, zato da ne bi generalizirali ali posploševali zločinov na celotno prebivalstvo. To je zelo občutljivo vprašanje. Če povzamem, zame je rekom pobuda, ki predstavlja edinstven proces na, na lokalni ravni, zato si zasluži pozornost Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter njuno dolgo trajno podporo. Sedaj pa želim dati besedo našim gostom. prosimo vas, da razumete razmere, v katerih se nahajamo. Prosim vas, da ste čim bolj kratki. Dve minuti, če je mogoče, če boste prekoračili svoj čas, žal ne bom preveč gentleman oziroma gentlemanski. Pomahal vam bom s kladivom, zato da vas opozorim na to. Najprej prosim Natašo Kandič, iz Centra za humanitarno pravo, da spregovori. Izvolite. Hvala najlepše, uh, gospođo predsedavajuć. Thank you. Gospođo Hautala. Hvala lepa, gospa predsedajoča, gospa Hautala, gospod Kukan in uh, tudi gospod Mirel za to pobudo, da Evropskemu parlamentu pod odboru za človekove pravice predstavimo to našo pobudo rekom. Pobuda rekom je naš lokalni odgovor na našo lokalno potrebo po tem, da se soočimo z našo preteklostjo. Naša pobuda je poskus odgovora na možnost tega, da se z zapiranjem Haškega eh, sodišča tudi odpravi tema nekdanjih vojn v Jugoslaviji. Kot veste, so se kazenski postopki osredotočajo na storilce. Prav tako veste, da sojenje o vojnih zločinih vedno vključuje tudi, ko gre za nacionalna sojenja, vedno vključuje tudi politično in nacionalno eh, dimenzijo. In mi želimo, da z ustanavljanjem rekoma, presežemo ta objektivne, te objektivne in subjektivne omejitve eh, na sojenih in želimo v postjugoslovanskih družbah vzpostaviti eh, občutek solidarnosti za vsemi žrtvami. Imamo podporo, eh, morda bi Vesna Teršilič lahko povedala nekaj več o tem, kako izkazujemo svojo regionalnost in svojo odločenost za to, da poleg samih sojen zločincem, eh, imamo na voljo tudi organ oziroma organizacijo, ki je namenjena žrtvam. Eh, tako da hvala za to eh, pobudo in hvala za to, da Evropski parlament tej pobudi tudi daje ustrezno pozornost. Hvala lepa in hvala, ker ste bili tako kratki. Naslednja je gospa Vesna Teršelič, dokumenta Kroacija. Puno hvala, mi smo do... Hvala lepa. Moram reči, da nas eh, vaša podpora resno eh, hrabri, podpora gospoda Mirela, podpora Evropskega parlamenta do sedaj in pripričan sem, da nas boste podpirali tudi v prihodnje. Podpora, ki jo imamo v regiji, je vsak dan večja. V naši koaliciji je zdaj že več kot 900 eh, organizacij posameznikov in posameznic, eh, organizacij sporoče človekovih pravic, ki so sprožili to pobudo, kakor tudi eh, Združenja in Društva žrtev, še posebej eh, Združenja žrtev izginulih in pa eh, taboriščnikov. Podpirajo nas mladi organizacije žensk, prav tako nekateri veterani, prav tako verske institucije in verniki. Nedavno pa smo dobili tudi zelo pomembno podporo predsednika Republike Hrvaške Josipovića in predsednika Republike Srbije Tadića. Zdaj smo sredi pogovorov z najrazličnejšimi vladnimi institucijami in političnimi strankami eh, in nahajamo se v zelo pomembnem eh, času, ko eh, to našo kampanjo eh, zdaj peljemo proti vrhuncu. Kampanja se je začela junija letos, zdaj imamo pripravljena sedmi forum, ki bo eh, v Zagrebu, potem naslednji v Sarajevu. In eh, zdaj pričakujemo podporo tudi parlamentov in eh, zato smo usmerjeni k cilju 1. junija prihodne leto, ko bomo našo pobudo predali parlamentom, vladam, predsednikom, da oni ustanovijo Eh, ustrezno komisijo, kajti podpora civilne družbe je seveda ključnega pomena in mi se pogovarjamo že od leta 2006 dalje, ampak takšno uradno komisijo lahko ustanovijo le parlament in vladne institucije in na njih bo potem, da z mednarodnim sporazumom ustanovijo takšno komisijo. Mi zdaj govorimo o statutu, o drugem osnutku statuta te komisije, v katerem Eh, se določa, kdo bodo člani in članice te komisije, kakšna bo struktura, kakšen bo mandat te komisije. Te razprave so razprave, ki jih eh, vodimo ločeno na manjših zborih, manjših posvetovanjih 30-70 eh, ljudi in pa tudi na večjih dogodkih, kjer se dolejo do 200 ljudi. In še enkrat hvala za vso vašo podporo. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Dženani Karup Družko v zvezi novinarjev Bosne in Hercegovine v Bosni in Hercegovini. Hvala lepa. Haško sodišče je res opravilo veliko dela. Nacionalna sodišča so prav tako prevzela sojenja, ampak v Bosni in Hercegovini je bilo uh, izvršenih toliko vojnih zločinov, da sodišča preprosto nimajo kapacitete, da vse to obdelajo, da vse zaključijo in da ugotovijo, kaj se dejansko zgodilo. Eh, prav tako eh, sodišče lahko ugotavlja le eh, tako imeno sodno resnico, mi potrebujemo nek splošen zapis dejstev, ki nam bo omogočil, da se soočimo s preteklostjo. In s tem, ko se pripravi pri pripravi takšnega zapisa pa seveda Bosna in Hercegovina ne more postopati sama, kajti potrebuje dejstva, ki jih poseduje Zagreb, ki jih poseduje eh, Beograd, glede dogajanj v zadnji vojni. Kar zadeva politično podporo v Bosni in Hercegovini, zaenkrat je nimamo, iz preprostega razloga, ker čakamo na konec oktobrskih volitev, da vidimo, kdo bo eh, nova oblast, da bomo z njimi lahko potem začeli pogovore. To, kar se lahko izkaže za problem, je, da imamo še vedno zelo prisotno negiranje zločine. Imamo premijeja Republike Srpske, ki še vedno trdi, da se v Srebrenici ni zgodil genocid in eh, tu bo seveda potrebno veliko moči za to, da dobimo politično eh, podporo v Bosni in Hercegovini in ta politična podpora je ključnega pomena za ta proces. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sudin Musič. Združenje zapornikov Prijedor 92 iz Bosne in Hercegovine. Poštovani skupe. Da... Spoštovani zbor, moje ime je Subin Mušič, Musič. Danes bom govoril v imenu Združenja taboriščnikov Prijedor 92. Gre za združenje e, preživelih taboriščnikov, najzloglasnejših taborišč po drugi svetovni vojni. In to je tudi društvo Eh, ki podpira to pobudo. Ne bi govoril o pobudi in o njeni potrebi, to je jasno. Danes tukaj bi rad izpostavil nekaj drugega in sicer to, kako se eh, bosansko-hercegovska družba sooča s svojo preteklostjo. Koncertijsko taborišče Omarska, za katero so preživeli holokausta, dejali, da je to nekakšen uh, eho Auschwitza, uh, to je zdaj v zasebnem lastništvu Evropske družbe. Uh, taborišče Keraterm in uh, hala, v kateri je bilo več kot 300 ljudi uh, eh, ubiti v eni noči, hala Trica. Uh, tukaj uh, se zdaj sušijo sveže lakirani avtomobili. Uh, potem tudi taborišče Trmpolje, uh, ki so zbudile vašo vest. To so slike uh, taboriščnikov. Tu imamo zdaj tudi spomenik uh, storilcem tega zla v prostorih tega taborišča. Prav tako bi rad opozoril Evropski parlament na dejstvo, da v Bosni in Hercegovini eh, še naprej potekajo kršite človekovih pravic. Poleg dejstva, da sem eh, pred polnoletnostjo eh, preživel taborišče in že nekaj let sem povratnik v Bosni in Hercegovini in skušam preživeti kot povratnik, ampak v Bosni in Hercegovini se ne dogaja nič drugega kot nadaljevanje etničnega čiščenja. In upam, da bo ta pobuda eh, privedla do eh, tega, da se na regijski ravni soočimo s to preteklostjo, ki je lahko še kako boleča, ampak vsekakor je to soočenje potrebno. In, eh, Če želite Bosno in Hercegovino v Evropski uniji in eh, če ne želite, gospod eh, Kukan, večjih demonstracij čez 50 let pred Evropskim parlamentom, mislim, da moramo iti v tej smeri. Hvala. Hvala lepa, res tega si ne želim. Sedaj ima besedo Daliborka Uljarevič, Center za civilno izobraževanje Črnagora. Uh, um, Hvala lepa in hvala za priložnost, da spregovorim v Evropskem parlamentu o pobudi rekom in za podporo, ki ste nam jo pokazali. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti tako ste priznali naša prizadevanja do sedaj, ob enem pa nas spodbujate tudi zato, da se še naprej izzivamo z izzivi, s katerimi se soočamo. Želim povedati, da je to zelo zapletena, kompleksna in ambiciozna naloga vzpostavitev rekoma že sedaj pa smo dosegli več uspehov. Naj vam povem, kaj se je zgodilo v Črni gori. Soočanja s preteklostjo nismo imeli na dnevnem redu že skoraj 20 leti, preden je začel delati rekom. Zagotoviti moramo regionalni pristop, kajti to je edini pristop, ki lahko stvari pomakne naprej. Po drugi strani pa imamo tudi podporo Črnogorskega parlamenta. Parlament to podpira, podpira vzpostavitev pobude. Mislim, da je to zelo pomembno za dejansko izvajanje v prihajajočem obdobju. Upam, da bomo z vašo pomočjo in vašo podporo lahko zagotovili, da bo ta politična podpora prišla tudi iz drugih držav. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa prosim Dragana Pjevača, Združenja družin pogrešanih in ubitih iz krajine v Srbiji, da spregovori. Izvolite. Eh, hvala vam najlepša in najiskrenija, što ste našli vreme. Najlepša hvala, iskrena hvala, zato da ste si vsi skupaj vzeli čas za to težko problematiko in da nam prisluhnete. Par besed bi samo povedal stališče žrtve in lahko povem, da žrtve podpiramo pobudo rekoma in menimo, da je ta pobuda potrebna. Naj samo povem, da moja eh, mati, ki so jo ubili v 68 letem starosti, je vedno govorila, da je najbolj neumen tisti, ki noče slišati. Oziroma, da je najbolj gluh tisti, ki noče slišati. In parlament je v naših državah, konkretno v Srbiji in v na Hrvaškem zelo težko prisluhnejo tej problematiki in če že imajo posluh samo za svoje žrtve. In zato se še kako iskreno zahvaljujem za to, da ste si vzeli čas, da, nas, da nam prisluhnete danes in uh, ni čudno, da takšna pobuda in takšni pogovori eh, potekajo tu. In, uh, zgovorno je, da sem prej dobil priložnost pregovoriti tukaj v tem parlamentu, kot pa v parlamentu Srbije ali Hrvaške. Hvala lepa še enkrat. Much, Mr... Hvala lepa, gospod Pjevač. Sedaj pa ima besedo Svetlana Vukovič, Center za odgovorno demokracijo Luna iz Bosne in Hercegovine. Ja bih se zahvalila, što sem... Hvala lepa za današnji sprejem, za to priložnost, da vam predstavimo našo pobudo naše društvo je tudi član ustanovne pobude za rekom, kateri namen je spostaviti regionalne komisije za ugotavljanje resnice o vojnih zločinih in težkih kršitev človekovih pravic. V zadnjih 15 letih se je pokazalo, da imajo vse države oziroma so imele vse države nacionalni pristop k temu vprašanju in nacionalne komisije, ki so bile oblikovane, niso dosegle zadostnih rezultatov. Nam je še kako pomembno, seveda, da imamo nacionalne strategije, te so nujno potrebne, niso pa zadostne in zato je še kako pomemben tudi ta regionalni eh, pristop, še posebej za nas v Bosni in Hercegovini. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa prosim gospoda Gordana Bosanaca, Center za mir in demokracijo iz Hrvaške, da spregovori. Hvala, gospod Kukan. Slišali smo nekaj pomembnih argumentov, zakaj je rekom tako pomemben za državljane in državljanke Zahodnega Balkana. Sam bi rad povedal, zakaj menimo, da je rekom pomemben ne le za ljudi na Zahodnem Balkanu, ampak tudi za državljane in državljanke EU. Cel proces širitve Evropske unije, ki se zdaj dogaja v smeri Zahodnega Balkana, izkazuje določeno specifiko v tem krogu širitve. Namreč, prej ali slej bodo članice Evropske unije postale države, ki so bile nedavno v zelo, zelo uh, hudi vojni in so doživele težko vojno izkušnjo. In uh, obenem poteka proces širitve s procesom demokratizacije in stabilizacije. Zakaj pravim, da je to pomeno tudi za državljane EU? Zato, ker prej ali slej bodo državljani in državljanke Evropske unije postati eh, žrtve, postati žrtve eh, tega spora na Balkanu. In pomembno je, da imajo ti ljudje kvalitetna izhodišča znotraj Evropske unije. In eh, za vstopom teh držav v Evropsko unijo se bo zgodilo ne le to, da bodo žrtve postale člani oziroma državljani Evropske unije, prav tako bodo storilci postali eh, državljani EU in sodni sistem jih zaradi pomaganja kapset ne bo uspel sankcionirati do takrat. In še zadnja stvar. Oboroženi spopadi na Zahodnem Balkanu eh, ni le stvar zgodovine, ampak s tem, ko te države vstopajo v Evropsko unijo, to postaja tudi zgodovina Evropske unije. In pomembno je, da imamo lahko kvalitetno, eh, kvaliteten diskurs o tej zgodovini, zato potrebujemo Eh, dejstva in zato menim, da bo velik prispevek, rekom, ravno ta, da ugotovi dejstva, ki se tukaj dogajajo in da lahko eh, na ta način skupaj pišemo zgodovino Evropske unije. Zato menim, da je še kako pomembno, še posebej v tem trenutku, ko ta cela pobuda eh, prihaja pred parlamente teh držav, ko vstopa v pomemben politični prostor, da smo deležni tudi pomembne politične podpore. Hvala. Hvala lepa za vašo izjavo na koncu pa še gospod Avni Melenica, Združenje 22. maja iz Kosova. Hvala lepa vsem, da ste mi dali možnost, da spregovorim. Sem član družine Melenica, prihajam iz države, ki se je šele rešila spora. Veliko imamo tudi vojnih žrtev, 26. oziroma 22. maj 99 je bil zelo resen dan za mojo državo. Številni državljani v mojem mestu mm, so izginili. Čisto na kratko, kot žrtev vojne, vam lahko povem, da je ta regionalna pobuda rekom zelo pomembna in zelo dobra ter zelo pozitivna. Koristi tudi vojnim žrtvam. Eden od argumentov, zakaj je to zelo pomembno, je, da moramo najti pogrešene, kajti številni so bili v Kosovu umorjeni, njihova trupla lahko najdemo po celotnem balkanskem ozemlju. Ne smemo zlorabljati številk. Čeprav je nedavno prišlo do napačnega navajanja številk in žrtev. Poznavanje vseh zločinov, ki so se zgodili in poznavanje dejstev o teh zločinih je zelo pomembno. Prav tako je zelo pomembno imeti priložnost pričati o tem, kaj se je zgodilo v Kosovu, ne samo v enem delu Kosova, ampak po celotnem Kosovu. Še enkrat hvala za vašo priložnost in pobuda je resnično zelo dobra, da nas podbuja najti dobre rezultate. Hvala lepa vsem našim gostom. Pohvaliti vas želim. Zelo učinkovito ste izkoristili svoj čas za govor. Vaše sporočilo je bilo zelo jasno. Sedaj pa gospod Pierre Mirel on je pobudnik tega, bil je tam, ko je bila zamisel pripravljena, oblikovana. Povedati moram, da se zelo aktivno je ukvarjal s tem, da ste vi lahko prišli v Bruselj. Dve minuti, lepo prosim. Hvala lepa, gospod Kukan, ampak meni se to zdi moja naloga. Tri kratke pripombe, če smem. Prepričan sem, da je pobuda rekom nepogrešljivi del, nepogrešljivo dopolnilo sojenjem za vojne zločine v okviru Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanje Jugoslavijo in drugot. Na Balkanu se bo težko kaj premaknilo brez tega pristopa od spodaj na lokalni ravni, to pa morajo podpirati parlamenti in vlade v regiji. Resnica, odgovornost in sprava. To mora priti iz regije same, če želimo zagotoviti trajnostni učinek. Države morajo same se soočiti s preteklostjo, prizadevanja pa morajo potekati na vseh ravneh. Vlada, sodstvo, civilna družba. Z našo pomočjo lahko jim uspe, zato mi podpiramo pobudo rekom in zato imamo danes ta dogodek tukaj v Evropskem parlamentu. Zato se jim želim toplo zahvaliti. Zahvaliti se želim vam, gospod, gospa predsednica, vašemu odboru in vam, gospod Kukan, za podporo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa odpiram razpravo. Prvi govornik je gospod Zoran Taler. On prihaja iz Slovenije in je zelo aktiven v tej regiji, pa tudi drugot hvala dragi kolega eh, kukan in hvala pred svega za ovo mogućnost da imamo danas tu naše drage goste volio bi vas najtoplje pozdraviti najprej bi rad eh, pozdravil in izrazil občudovanje in podporo vaši pobudi mislim da je to izjemno pomembno kajti brez resnice ni prihodnosti na našem področju in tudi ne bo sprave in pomiritve na Zahodnem Balkanu. Mislim, da premalo poznamo dejstva in mislim, da moramo vsi delati na tem, da vplivamo na politiko in na medije v naših državah, da ta resnica pride na dan. Vprašanje je, koliko generacij bo potrebno za to, da se spiše skupna enotna zgodovina teh eh, strašnih časov koliko generacij bo potrebnih, da se napišejo enotni učbeniki za to obdobje. Vemo, da sta Nemčija in Francija prišli do tega po strašnih vojnah, svetovnih vojnah. Italijani in Slovenci smo prišli do prve faze tega postopka. Zgodovinari so spisali enotno eh, zgodovino več kot stoletnih eh, sporov. In pri nas, ne le na Zahodnem Balkanu, tudi drugod, mislim, da je velika potreba po neki vseevropski spravi, ampak še posebej na Zahodnem Balkanu mislim, da moramo podpreti pobude, kot je vaša in vam dati več eh, prostora, več eh, sredstev, več energije, finančne podpore. Tako da še enkrat hvala za vašo prisotnost. Hvala lepa, gospod Toler. Sedaj poprosim kolegice in kolege za eno minuto. Gospod Jimenez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se zahvalim vsem, ki ste danes tukaj z nami. res je, veliko nas je tukaj in nismo gluhi. Poslušamo vaše sporočilo. Ko govorite o spravi, je zelo pomembno, da o tem govorimo. Vedno moramo omenjati žrtve in storilce kaznjivih dejanj. Kajti iskanje miru ne pomeni pozabiti na resnico. En, edini mir, ki ga sprejmejo žrtve, je tisti, ki izhaja iz resnice in pravičnosti. Hvala. Yeah. Ja. Hvala lepa, gospod Vrža. Euh, Tudi sama bi se vam rada zahvalila, da ste prišli na to predstavitev. Hvala lepa, da ste pripotovali do sami, da ste bili pripravljeni govoriti z nami, čeprav smo vam namenili samo pol ure. Mislim, da je res pomembno, da se pove resnica, če želimo graditi na prihodnosti. Tako da čestitke vsem vam za pogum, za delo, ki ste ga upravili. Tudi mi smo zelo občutljivi na ta vprašanja. Mislim, da imamo tudi dokaj skupen pristop do vseh teh vprašanj. Kolego, ker sem francozinja, pa bi rada povedala, da Francija, Nemčija, verjetno bolj Francija kot Nemčija, dolgo niste razsvetlili svoje preteklosti, da še vedno vse stvari niso popolnoma jasne, tudi v Franciji ne. Še toliko bolj to velja za vojno v Alžiriji kot za drugo svetovno vojno. Ne smete obupati, ne smete izgubiti poguma, dopustite si še nekaj časa. Če boste postopoma delali, boste tudi izgradili prihodnost. Hvala lepa, gospod Havec. Um, Glede na to, da je časa tako malo, povedati moram, da ste upravili odlično delo. Zahvaliti se želim vsem kolegicam in kolegom, ki so nas danes obiskali. Hvala vam, da ste tukaj. Povedali ste zelo zanimive stvari. Postavil bom pa samo eno vprašanje, da pokažem naš interes. Na Hrvaškem ne bo vprašanj. Dobro, vprašanja sploh ne bom zastavil. Želim le izraziti podporo vseh poslancev za vaše prizadevanja in za to, kar še boste dosegli. Hvala. Zadnje besede pa ima Ana Imbrisagič. Pan preseda, koristit će svoj jezik po prvi. Hvala, gospod predsedujoči. Prvič v sedmih letih v Evropskem parlamentu bom govorila svoj materin jezik. E, še enkrat bi pozvala odbor za zunanjo politiko in pododbor za človekove pravice, da ponovimo to vrstno srečanje s to odlično pobudo in eh, da se nekoliko bolj posvetimo tej razpravi, kajti to danes ni bilo dovolj. To je samo nakazalo na to, kakšna velika potreba je potem, da to razpravo ponovimo v mnogo širši obliki. Sama sem begunka iz Bosne in Hercegovine, tukaj zastopam Švedsko in sedim v odboru za zonanjo politiko ravno zaradi tega, o čemer vi danes tukaj govorite. Tako da to vsekakor velja ponoviti v širšem obsegu. Hvala lepa. To je bila še zadnja govornica. Hvala lepa za zelo intenzivno razpravo. Tisti, ki se želite srečati z našimi odličnimi gosti, sporočam vam, da se boste lahko srečali z njimi med drugo in tretjo uro. Takrat vam bodo na voljo v dvorani 6B, torej dvorana PHS 6B. Hvala, sedaj pa spet predam vam besedo, gospod predsednica. Hvala lepo, povedati želim le to, da ima vaš projekt neko notranjo vrednost. Za nas pa je to tudi model, kako bi se lahko regije v težavah soočile s svojo preteklostjo. Danes ob treh bomo razpravljali o pravosodju in nekaznovanosti v Argentini, zato bomo resnično se lahko naučili veliko od vas, imeli ste zelo boleče izkušnje in imate bolečo zgodovino, zato mislim, da se lahko z vaših izkušenj naučimo veliko, zato da to razložimo tudi tistim, ki še potrebujejo mir, pravosodje in spravo. Hvala lepa, nadaljujemo ob treh. Razširjeno predsedstvo pa se sreča tukaj ob dveh. Še enkrat obilo uspeha. Hvala.